No, lepo pozdravljam na seji odbora za proračun. Dnevni red ste dobili, nobenih zahtev po spremembah ni bilo. Jeziki, eh, ki so vam na razpolago, mm, so tudi razvidni v vaših dosjejih. Eh, naša seja se prenaša po spletu. Eh, zapisnike lahko tudi sprejmemo, eh, sedaj pa lahko kar začnemo obravnavati četrto točko, razrešenica 2017, splošni proračun EU, Evropska komisija. Pozdravljam tudi komisarko Krecu in njene spremljevalce. Lepo, da ste danes tukaj. Eh, iz, odbor, eh, iz eh, računskega sodišča je tukaj gospod Murphy, naša poročevalka pa je Ines Ajala Sender. Gospod Murphy dobi besedo. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, Madam Rapporteur, Madam Commissioner. Hvala lepa, Gospa pročevalka, spoštovani kolegi in kolegice, v veliko veselje in čast mi je, da vam lahko danes predstavim šesto poglavje letnega poročila o kohezijski politiki. Prvič kot član Evropskega računskega sodišča. Gre za pod, eh, oddelek 1b eh, večletnega finančnega okvira in se nanaša na teritorijalno in socialno kohezijo in gre za izdatke digi regijo in za zaposlovanje. Najprej naj izpostavim, da je eh, revizija v okviru eh, izjave o zanesljivosti bila pod vplivom številnih dejavnikov, ki jih je potrebno omeniti, ko predstavljamo informacije, ki so danes na voljo. Najprej imamo tu nov okvir nadzora, pravni okvir za obdobje 2014 do 2020. Eh, vsebuje vrsto novih elementov, ki vplivajo tudi na Eh, stopno napake, eh, ki mora biti eh, na letni ravni pod dvema odstotkoma. Leta 2017 je bilo prvo leto, ko je komisija sprejela račune in izvajala postopke skladno s tem novim okvirom. Druga pomembna zadeva pa je omenjeno število računov in izdatkov, ki so bili predloženi. Maja 2017 je komisija sprejela izdatke, prejela izdatke 17 držav držav članic, kar pokriva približno 70 eh, odstotkov vseh operativnih programov in izdatke v višini 2 milijard in pol evrov. Glede na zaključek računov do leta 2020 pa je ta populacija pokrivala samo 8 milijard v celoti, kar je bistveno manj od prejšnjega leta, ko je šlo za 36 milijard evrov. To je bil znesek za izjavo o zanesljivosti za 2016, letos pa računamo na 24 milijard evrov. To ne pomeni, da države članice niso poročale o izdatkih, ampak eh, iz različnih razlogov niso predložile zahtevko za izplačilo komisiji. Še en pomemben element je visok delež ESF eh, e v primerjavi z ostalimi skladi. Običajno je ta element manjši od eh, Evropskega sklada za razvoj podeželja, ampak eh, to je odraz dejstvo, da je celotni delež operativnih programov znašal 26 odstotkov. Vendar pa je eh, delež sofinanciranih izdatkov iz ESF znašal 48 odstotkov celotne populacije. Poleg tega je šlo to za eh, prvo leto, ko smo uporabljali nov okvir, ki je predviden za obdobje 2014-2020. Poleg tega smo imeli eh, prvo leto pravka tudi z zaključnimi računi za 2007-2014. 13. V naši strategiji za 2018 do 2020 se je zato sodišče odločilo, da na novo preuči svoj pristop do revidiranja evropskega proračuna in eh, izdaje izjave o zanesljivosti. Predvsem eh, želimo upoštevati več informacij iz drugih revizij. Zato eh, je šlo v letošnjem letu za neke vrste pilotski eh, poskus, pilotsko revizijo, uporabili smo nov okvir in tudi zmanjšali upravno breme za končne upravičence. Eh, šlo je torej za spremembo našega pristopa pri reviziji, eh, pri čemer smo zasledovali dva cilja. Najprej je šlo tu za prispevek k skupni izjavi o zanesljivosti, poleg tega pa smo želeli tudi oceniti novi nadzorni okvir in eh, preveriti njegovo zanesljivost. To bi nam omogočilo ugotoviti, ali bi lahko v prihodnje še v večji meri uporabili te informacije v novem okviru in stvari izboljšali, kjer je to potrebno. Za ta namen smo izbrali vzorce in preučili transakcije, eh, ki so jih prej že preučili pristojni organi držav članic. Torej, najprej kar zadeva zakonitost in regularnost. Tu smo imeli vzorec 217 transakcij, ki so se nanašale na 51 operativnih programov, 29 programov iz leta 2014-2020 in 22 programov iz, leta 2000, iz obdobja 2017-2013. E, to so bile transakcije, ki so jih že preučili pristojni nacionalni organi, mi pa smo to ponovno preučili, kjer na podlagi e, njihovega dela nismo mogli skreniti svoje sklepov, smo ponovno izvedli revizije, kar je vključevalo 121 transakcij, vključili, izvedli smo tudi 800 piskov pri samih upravičencih. Na, za leto 2017 je bila ocenjena stopna napake eh, za razdelek 1B3 odstotke, kar je predsejšnje znižanje v primerjavi z lanskim letom, ko je bila 4,8 in z letom poprej, ko je bila 5,2 odstotka stalna prizadevanja vseh akterjev v verigi so prispevala k izboljšavi situacije, kar si moramo priznati. Poleg tega pa je ta stopna napake prvič neto vseh eh, popravkov, eh, oziroma pobutana z vsemi popravki, ki so jih izpostavile oziroma o njih poročale že države članice čeprav smo preučili samo že revidirane transakcije, je naša ocenjena napaka vključevala tudi 36 napak, ki jih niso zaznali nacionalni eh, revizijski organi. Šlo je predvsem eh, za eh, previsoke prispevke ter za neopravičene stroške in neopravičeno zahteven DDV. Kar zadeva finančne instrumente, se njihova uporaba povečuje, kar povečuje kompleksnost našega dela. V letu 2017 do 2013 smo revidirali uporabo finančnih instrumentov pri podpori za MSP. -jo in eh, velik del te podpore pa je šel v podjetja, ki niso bila MSP. Pristojni revizijski organi niso imeli pravice, da bi izvedli eh, preverjanje na kraju samem eh, na ravni umestnih upravičencev. To velja za pobudo za MSP. -je. Zato smo morali Eh, ponovno revidirati 30 transakcij in ugotovili, da je bilo 9 od teh neupravičenih, ker ali ni šlo za MSP ali pa ni šlo za upravičene dejavnosti. Potem neupravičen DDV. Eh, težave na tem področju se redno pojavljajo v naših letnih poročilih. V reviziji leto 2017 smo odkrili 10 projektov in 5 operativnih programov, ko so države članice eh, deklarirale povrnljiv DDV, čeprav do tega niso bile upravičene. Sodišče je pripravilo tudi hiter pregled eh, primerov v zvezi z DDV, kar bomo objavili ob koncu novembra. Drugi namen naše revizije pa je bil, da bi zagotovili nov okvir, da bi ocenili novi okvir eh, in eh, ocenili, ali ga je primerno uporabljati naprej. Eh, kar precej pozornosti smo namenili tej oceni. Naša ocena tega okvira torej vključuje tako delo nacionalnih organov in držav, eh, ki so ga upravile preden so predložile dokončne podatke in tudi eh, komisijo, ki je preučila te svežne podatkov. Kar zadeva oceno dela revizijskih organov držav članic. To je ključni element našega dela in letos smo ocenili delo sedmih od 21 revizijskih držav, revizijskih državnih organov, od tistih držav, ki so predložile podatke. Uh, ugotovili smo kar nekaj uh, pomankljivosti, vendar pa zaenkrat zaradi pomankanja podatkov vse ugotovitve niso zanesljive v devetih od 22 svežnov, eh, kjer so nacionalni organi eh, potrdili račune, eh, smo ugotovili, da je ocenjena stopna napake 2 odstotka bila podcenjena. Ugotovili smo tudi kar nekaj pomankljivosti pri delu revizijskih organov in e, sicer zlasti glede reprezentativnosti vzorcev in same izvedbe revizije ponovno smo morali izvesti revizijo določenih transakcij, kar je pomenilo več dela za sodišče, pa tudi večjo obremenitev za upravičence. Zlasti je šlo tu za upravičence, ki so že prej bili predmet obiska nacionalnih organov. Kar pa zadeva komisijo, glavna vloga komisije v novem okviru je, da potrdi ali ne potrdi računov, ki so vključeni v svežne in preveri regularnost eh, iz tega izhajajočih izdatkov. Vse to je vključeno tudi v izjavo zanesljivosti in letno poročilo dejavnosti. Eh, nekaj težav imamo zaenkrat s prikazano stopno napake v letnem poročilu generalnega direktorja. Eh, predvsem gre za težave zaradi eh, preferenčnih obdobij, ki se ne ujemajo. Za vrsto revizij, pa tudi celotni cikl še ni zaključen. Eh, pri tem, kar smo preučili, pa smo ugotovili, da je stopna napake nad 2 odstotka. Uh, Eh, Spričo pomankljivosti pri tem okviru, ki sem jih opisal, ugotavljamo, da so potrebne nadaljne izboljšave zlasti, eh, kar zadeva izvajanje tako pri nacionalnih organih in pri komisiji. Z enakim pristopom bomo nadaljevali v letu 2018, podali pa smo tudi šest priporočil za prihodnje. Tri od teh je komisija v celoti sprejela, tri pa delno. Seveda je ključno, da se evropska sredstva porabljajo skladno s pravili, pa je ključno tudi, da beležimo pozitivne rezultate. Leto smo že četrtič uh, vključili posebno poglavje, kjer se ukvarjamo z učinkovitostjo kohezijske politike. Preverili smo učinkovitost. Uh, vrste ob 113 operacij, ki so bile vključene v našo revizijo najprej smo ocenili samo zasnovo ocene učinkovitosti eh, in ugotovili, da je ta ustrezen pri veliki eh, večini projektov. Pri nekaterih projektih pa je vendarle težko oceniti njihov prispevek k doseganju specifičnih ciljev operativnih programov. Pri 74 projektih so bili določeni eh, kazalniki za uh, učinkovitost in rezultate in vsi ti kazalniki so bili pozitivni. Uh, vsaj v poročilih je bilo poročano, da je bilo vse v skoraj v celoti ali vsaj delno izpolnjeno. Eh, upam, da bodo naše ugotovitve koristile tudi delu vašega odbora. Uh, Eh, naše, naše sodišče je v letu 2017 objavilo sedem posebnih poročil v zvezi s kohezijskimi zadevami, poleg tega pa smo pred nedavnim objavili tudi mnenje 6 skozi 2018, kjer predstavljamo svoje stališče glede predloga za revizijo eh, uredbe o skupnih določbah za večniti finančni okvir 2021 do 2027. Eh, naj za zaključek eh, še povem, da zelo cenim konstruktivn odnos, ki ga imamo eh, tudi s komisijo in se še enkrat zahvalim pročevalki gospe Sender za sodelovanje ter se veselim nadaljnih izmenjav. Najlepša hvala, zdaj pa komisarka Kreto. Much, madam chair, madam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa poročevalka, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani član Evropskega računskega sodišča, gospe in gospodje. Uvodoma naj se najprej najlepše zahvalim vašemu odboru za močno politično podporo v preteklih letih tesno smo sodelovali, marsikaj smo dosegli in na te dosežke smo lahko uh, ponosni. Gre za dosežke z vidika tako uh, zakonitosti kot regularnosti. Kot je, smo ravno kar slišali strani poročevalca, je računsko sodišče letos ugotovilo številne izboljšave pri celotnem proračunu, zlasti pa na področju naše kohezijske politike. Uh, vrsto let že ohranjamo trend upadanja stopnje napak, ki upam, da se bo tudi nadaljeval. Ob začetku eh, mojega mandata je bila ta stopnja napake 5,7 odstotkov, lani je ta padla na 4,8 odstotkov, letos pa znaš zgolj 3 odstotke. Ta napredek je rezultat dveh. Eh, elementov, boljšega pravnega okvira ter večje zrelosti sistema upravljanja in nadzora dobro veste, da se vsako leto izvedejo ustrezni finančni popravki pri programih in eh, skupna prizadevanja nas in držav članic se eh, izplača in prinaša rezultate. Eh, veseli me tudi, da je računsko sodišče prilagodilo svoj pristop. Okvir za obdobje 2014 do 2020 je bil okrepljen in to se zdaj začenja tudi upoštevati. Eh, komisija oziroma središče je letos to izvajalo tekom celotnega postopka ocene, v celoti pa so upoštevali tudi že izvedene popravke. Zelo podpiramo ta pristop eh, in eh, menimo, da to bistveno izboljšuje merjenje stopne napak, hkrati pa se. Eh, tudi izogibamo podvojevanju dela. Seveda pa je potrebno že doseženo še nadgraditi. Prihodnje leto bo še več programov s izplačili, izdatki bodo višji in ostati moramo previdni. Nadaljevali bomo z našimi prizadevanji skupaj z državami članicami, da bi še izboljšali delovanje posameznih sistemov. Eh, preučili pa bomo tudi ugotovljene napake, na katere opozarja sodišče in izvedli morebitno potrebne popravke. Zdaj pa bi želela nekako potegniti bilanco tega, kje smo pri prejšnjih programih, pri izvajanju sedanjega programa in tudi kar zadeva predloge po letu 2020. Najprej kar zadeva zaključevanje računov. Eh, zelo daleč smo že prišli, kar zadeva obdobje eh, do 2013 in eh, z delom napredujemo bistveno hitreje kot v vseh preteklih obdobjih zaključili ali provizorično zaključili smo več kot dve tretjini programov, e, še nekaj jih nameravamo zaključiti do konca leta. Seveda ne bomo zaprli nobenega programa, dokler nismo gotovi, da ni več materialnih napak pri prijavljenih izdatkih. Države članice so po našem mnenju opravile svoje delo, resno so izvedle finančne eh, popravke pri že predloženih svežnih eh, Tudi mi pa opravljamo svoj del dela. Preučili smo vse programe, izvedli potrebne nadaljne finančne popravke, kadarkoli se je izkazalo, da so stvari še nerazrešene in s tem delom nadaljujemo. Skladnost z veljavnimi pravili je seveda nujna. Bistveno znižanje stopnje napake je potrdilo, da sistemi bolje delujejo in vse to nam omogoča, da se lahko v večji meri osredotočimo na učinkovitost. Veste, da je učinkovitost eh, vedno bila naš cilj. In še naprej moramo zagotavljati dodano vrednost naših politik, učinek naših politik. In mislim, da je letošnje leto, ko smo pred evropskimi volitvami, res bistveno, da pokažemo, kaj lahko prinese evropska solidarnost v naših regijah, v naših državah in mestih. Tudi mi moramo prispevati k informiranim razpravam med državljani in z državljani. Uh, Zdaj pa druga točka. E, hitro napredujemo tudi pri izvajanju sedanjega programa. Izvajanje na terenu se je bistveno izboljšalo, stopna izbranih. Eh, oziroma potrjenih projektov je eh, podobna kot v preteklih obdobjih. Skoraj 70 odstotkov financiranja je že bilo dodeljenega projektom, to je 273 milijard evrov z področja kohezijske politike in eh, Evropske sklade za razvoj podeželja, gre pa za približno 2500 projektov. Gre za ciljne naložbe, ki so ključne za vsakodnevno življenje evropejcev. 250 tisoč delovnih mest bomo ustvarili z že potrjenimi projekti, več kot 4 milijone dodatnih eh, gospodinstv bo dobilo širokopasovni dostop do interneta, eh, ljudje bodo dobili boljši dostop do zdravstvenih storitev, 50 milijonov eh, državljanov bo deležnih boljše požarne varnosti. Beležimo Eh, tudi že številne pozitivne učinke, ki presegajo same eh, projekte. Gre za boljše upravljanje, boljše poslovno okolje, eh, spodbudo političnim reformam ter tudi reformam pristojnih institucij. Komisija je predana popolni preglednosti glede izvajanja na terenu, vsakdo lahko na podlagi eh, objavljenih informacij spremlja, kako programi napredujejo. Veste, da so tam prikazani tudi finančni dosežki iz prejšnjega obdobja. Nobeno na ključe ni, da je ta platforma dobila tudi nagrado Evropskega ombudsmana za odličnost v javni upravi za leto 2017. Vendar pa moramo priznati, da dobro izvajanje na terenu eh, še ni ustrezno odražena tudi pri finančnem izvajanju. Stopna absorpcije je namreč vedno nižja, kot smo pričakovali. To je eh, posledica tudi manj eh, strogih pravil glede eh, dodelitve sredstev, tudi posledica sistema predhodnik plačil, ki so podvržena sicer strogemu nadzoru ampak eh, ravno zaradi tega imamo zdaj več eh, odprtih obveznosti v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Eh, pravila pa bodo zdaj stopila v veljavo za vse programe in v nasprotju s preteklim obdobjem, v tem obdobju nimamo nobenih izjem. Tako da trdo delamo in sodelujemo tudi z državami članicami, da bi pospešili izvajanje od začetka svojega eh, mandata se trudim pomagati mestom in državam, da bi najbolje izkoristila razpoložljiva sredstva in to bom počela tudi do konca svojega mandata. Kohezijska politika je pomemben vir za javne naložbe v številnih državah, članicah. Eh, pomaga eh, k zoprstavljanju posledicam finančne krize. Zmanjševanje regionalnih razlik pa je tudi cilj, ki je zapisan v naših pogodbah. Številne države dobro napredujejo na tem področju, kljub finančno-gospodarski krizi. Vendar pa še vedno obstajajo precejšne razlike med eh, regijami. Ponekud se te razlike celo povečujejo ali pa se pojavljajo nove. In ravno zato eh, smo kot komisija pripravili dve novi. Eh, pobudi, pobuda za dohitevanje in pobuda za industrijsko tranzicijo. Nudimo specifično podporo, ki je prilagojena vsaki regiji ter eh, oviram, s katerimi se te regije soočajo. Eh, beležimo že prvi uspeh, te pobude pa se tudi eh, še naprej razvijajo. Poleg tega imamo tudi posebno delovno skupino za boljše izvajanje eh, programov, eh, ki so ogroženi. Ta skupina beleži dobre rezultate, stopna absorpcije je zelo dobra in s tem smo bistveno zmanjšali potencijalne izgube. Veseli me, da je, posebn, da je tudi sodišče v svojem posebnem poročilu priznalo dosežke teh naših pobud še naprej se posvečamo tistim programom, kjer se pojavljajo težave in uh, Eh, že v začetku svojega mandata sem iz eh, razgovorov z vsemi udeleženi razbrala, da so nujno potrebne poenostavitve. Zato smo tudi spostavili delovno skupino za poenostavitve za upravičence in njihova priporočila so bile na vdih za predlagane spremembe ter za obdobje po letu 2020. In zdaj seveda prehajam na naš predlog za prihodnje. Odzvali smo se na pomisleke upravičencev držav članic, odzvali smo se tudi na vaše pomisleke, zato da bi zagotovili, da, bo naša, da bodo naše politike privlačne in manj podvržene napakam. Zdaj pa so na vrsti države članice. Države članice morajo izkoristiti vse priložnosti, ki jih prinaša predlagane poenostavitve in pospešiti postopek izvajanja na terenu. Eh, maja smo predstavili nove predloge, ki prinašajo še dodatne poenostavitve. Gre za proračun v večini 375 milijard za obdobje do 2030 in s tem kohezijska politika ostaja eden največjih finančnih instrumentov v Evropi, eh, ki povezuje ljudi in zbližuje regije. Eh, imamo tudi eh, jasen meni petih političnih ciljev. Gre za eh, pametno, zeleno, nizkooglično povezano Evropo in še naprej oh, bomo ostali osredotočeni na rezultate. Vse projekte bomo preučevali oziroma ocenjevali glede na doseganje napredka na teh področjih. To je povezano tudi s Evropskim semestrom, v okviru katerega se izpostavljajo prednostne naloge in eh, med, med te sodi tudi eh, enostaven prehod med posameznimi finančnimi obdobji in eh, nadaljevanje obstoječih programov, kjer ti dobro delujejo vrnili se bomo na pravilo N plus 2, eh, predvidevamo več eh, avansnih plačil, predvsem pa moramo zagotoviti zmanjšanje upravnih bremen ter bolj enostavna pravila. Eh, tako da si prizadevamo za nadaljne poenostavitve. Eh, V svojem predlogu imamo približno 80 predlogov konkretnih poenostavitev, to pa ni vse, kar bi bilo mogoče. Predvsem si želimo zmanjšati eh, breme nadzora ter zagotoviti robusten sistem. Predlagamo manjše število bolj učinkovitih preverjanj. Eh, preverjamo eh, sorazmerno zmanjšanje nadzora za tiste sisteme, kjer so pretekli rezultati dobri. In s temi predlogi za obdobje po 2020 bo kohezijska politika vstopila v novo finančno obdobje eh, bolj pripravljena, bolj učinkovita. Pripravljena mora biti na izzive, s katerimi se soočajo naše regije in mesta. Želimo, da ta politika uh, Eh, prispeva k povezani Evropi, eh, da bo to politika, ki bo ljudi opolnomočila, jih omogočila, da se soočijo z izzivi in da bo to politika, ki jih bo eh, zaščitila. Sveda je v pogajanjih ključen vidik časa in veseli me, da parlament hitro napreduje pri obravnavi teh predlogov. Pozivam pa vse institucije, zlasti svet, naj zagotovijo, da bodo Eh, predlagane poenostavitve čim prej sprejete. V prihodnjih mesecih eh, bom naredila vse, kar je v moji moči, zato da bi zagotovila, da bo delo pri so zakonodajalcih eh, čim bolj napredovalo. Najlepša hvala za vso vašo podporo. Ste strogi, ampak zelo konstruktivni in to zelo cenim, kajti skupaj z nami zagotavljate bolj učinkovito kohezijsko politiko, kohezijsko politiko, ki prinaša dodano vrednost, ki prinaša rezultate za Evropo in evropske državljane. Seveda pa sem na voljo tudi za morebitno vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo pročevalka. Izvolite. Gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se tako predstavniku računskega sodišča, gospodu Murphyju. Za računsko sodišče je to bilo težko leto. Zakaj? Tudi oni so morali namreč sprejeti celo vrsto novih okvirov v zvezi z izvajanjem kontrol, nadzora. In morali so tudi analizirati rezultate preverjanj komisije. Zahvaljujem pa se tudi komisarki Kretu. S komisarko zelo dobro sodelujemo. Prosila bi jo, da nam pošle tudi kopijo svojega govora. Povedali ste veliko zanimivega tudi v zvezi z prihodnostjo. Smo v letu 2018, leto 2019 bo ključne, ključno leto, kajti to bo konec uh, zapletenega cikla pogajanj o večjetnem finančnem okviru. No, seveda nas čakajo tudi druga bistvena pogajanja, kot je recimo tisto o Brexitu. Leta 2019 bodo potekale tudi volitve. Je pa to leto zelo pomembno za začetek eh, programa v naslednjem obdobju. Eh, no, eh, ugotovili smo, da je prišlo do pomembne izboljšave, ko gre za stopnjo napak. Treba je priznati, da smo si dolga leta prizadevali, vedno znova smo na to opominjali srečevali smo se v različnih delovnih skupinah in formatih, eh, zato da bi pri tem uresničili naše mandate. Se pravi, vsi smo se prizadevali za to, da je prišlo do tega izboljšanja stopnje napak. No, predvsem gre za hvala za to eh, vam, gospa komisarka. Računsko sodišče ugotavlja, da si komisija prizadeva za to, da bi znižala stopnjo napak in da bi znižala napake pri um, ukrepih, ki so v skupnem upravljanju. Torej, govorim o skupnem upravljanju z lokalnimi organi, z drugimi pristojnimi uh, organi. Uh, in tudi odpravljanje teh napak je privedlo do splošnega izboljšanja. No, še vedno se, še vedno prihaja do napakic, ampak nekako gre vse skupaj v smer neposrednega upravljanja in vse skupaj gre v pozitivno smer. to leto je neke vrste prehodno leto, namreč počasi zaključujemo predhodno obdobje, zaključujemo programe, uh, operacije pri določenih programih, je treba ugotoviti, ali so, bili, ali so bila sredstva ustrezno porabljena, ali je bil dosežen cilj in tako naprej. Moramo pa se tudi že pripraviti, uh, na naslednje obdobje. No, vi ste povedali, da smo izpolnili že vsaj tretjino. ko gre za aktualne programe. No, je pa eden izmed problemov, ki ga je omenilo tako računsko sodišče, kako tudi komisarka. Eh, torej, gre za problem črpanja. Pri strukturnih in pri drugih skladih je prišlo do ogromnih zamud. Eh, tudi imenovanje pristojnih organov eh, se je zauleklo. Potem drugič eh, tudi ta vidik fleksibilnosti je pripomogel k tem zamudam. Nekateri organi so imeli težave pri plačilih, tudi zaradi problemov, ki jih je prinesla kriza. No, eh, ne vem, ali bo ta prehod iz formata N plus 3 na N plus 2 rešil vse probleme. Predvsem moramo ugotoviti, kaj so vzroki za slabo črpanje sredstev. Zato obstajajo raznoliki razlogi razlogi. Morda je treba izboljšati tehnično pomoč, morda ki sofinanciranje ne deluje dobro, to je ugotovil tudi član računskega sodišča. Nekateri ne želijo počrpati, um, končati vseh programov zato, ker še vedno zmanjšujejo javnofinančni primankljaj in tako naprej. Skratka, ugotoviti moramo, zakaj prihaja do zamud pri črpanju. Uh, Eh, včasih ta sicer niso, uh, to sicer ni um, namensko, spet druge pa prihajajo do napak, ki bi jih lahko tudi odpravili. Skratka, čas čaka nas pomembno delo. Ugotoviti bomo morali, kaj so vzroki za slabo črpanje sredstev. Eh, obveznosti na področju plačil imajo sedaj tako velik obseg, da bomo lahko naleti, naleteli na velike probleme ob koncu sedanjega obdobja. Poskrbeti moramo za to, da ne bo spet prišlo do velikega problema iz ostalih plačil. Mm, še pa ne, in pa še nekaj v zvezi z eh, stopnjo napak. Eh, torej, povedala sem, da se je tukaj stanje izboljšalo, tako so ugotovili tudi predstavniki računskega sodišča in komisarka. No, proračun Evropske unije je seveda zelo dinamičen. Um, in treba je predvideti tudi določeno stopnjo prožnosti. Zato še vedno prihaja do stopnje preostalih napak. No, eh, jasno je treba ločiti tudi naloge znotraj naših institucij. Um, včasih prihaja do podvojenega ugotavljanja stopnja pak. Zato moramo tukaj ustvariti nekaj več jasnosti. Zavedati se moramo dejstva, da je proračun skupnosti nekaj dinamičnega, vendar pa vseeno moramo biti vsako leto biti sposobni pojasniti upravičencem in pa državljanom, kako izvajamo naš proračun. Še nekaj besed o rezultatih. Tukaj se strinjam z računskim sodiščem. No, res je, da v kohezijski politiki še vedno dobivamo zelo dobre rezultate, ampak nimamo ustreznih, izmerljivih in verodostojnih kazalnikov. Tudi to področje treba še izboljšati. No, seveda pa bom z veseljem prisluhnila tudi kolegom uh, in upam, da bodo tudi komisarka in računsko sodišče še ponudili kakšen odgovor. Gospa komisarka, izvolite. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, pentru aprecierile dumneavoastră. Najlepša hvala, gospa Poročevalka. za pozitivno oceno, ki jo predstavlja tudi Evropsko računsko zdišče glede Evropske komisije. Res so trenutno vsa pogajanja zelo kompleksna, tako glede Brexita kot večetnega finančnega okvira. Bi pa želela povedati nekaj o zamudah v praksi na terenu. To je nekaj, kar je zaskrbljujoče za vse nas. proces prijave, na to tudi stopne ocene glede absorpcije 9 odstotkov za sklad za razvoj podeželja in pa kohezijo v obdobju do leta 2020. To zajema dve tretjini celotnih odobrenih zneskov. Le 20 odstotkov plačil je bilo v državah članicah, kar vključuje tudi izdatke. Pri programih pa se absorpcija sredstev nahaja nekje v višini 70 odstotkov. Seveda bi si želeli izboljšati situacijo, tesno spremljamo izvajanje programov, sploh tistih, za katere smo ugotovili, da so bolj tvegani. Želimo pa izboljšati tudi delovanje sredstev oziroma skladov ter izboljšati financirane na ravni Evropske unije. Komisija si želi zagotoviti celovito podporo vsem državam članicam v obliki tehnične pomoči, tudi v smislu spravnih postopkov. Naši strokovnjaki delujejo v državah članicah na terenu. Imamo tudi vse mreže, na osnovi katerih naj bi razrešili težave, ki včasih blokirajo sistem izvajanja in obenem omejuje tudi stopnjo absorpcije v določenem proračunskem ciklu vedno smo na voljo državam članicam. Je pa res, da ne smemo počivati na lovorikah. Tudi ko govorimo o rezultatih in zastavljenih ciljih držav članic za določeno programsko obdobje. Zdaj pa sem želela predstaviti še razloge, za izboljšanje stopnje absorpcije, pa pogovori z državami članicami. Nekatere države članice so potrebovale zelo veliko časa za imenovanje ustreznih pristovnih organov, zaradi tega prišla tudi do zamud. Vzpostavljeni so bili tudi jasni kriteriji za izvajanje programov in če želimo zagotoviti to, da bomo lahko računali na te nadzorne sisteme, potem Seveda nekatere države članice potrebujejo več časa za to, da vzpostavijo ustrezne mehanizme. Enako velja tudi za upoštevanje predhodne pogojevanosti. V veliki večini primerov ali pa področji ter držav članic je treba poskrbeti za prehod. Tudi predhodno financiranje je bilo precej veliko dušno in predpis na plus 3 pri obveznostih. ki zadeva visoko stopno predfinanciranja. Mislim, da to ni izvajalo dodatnega pritiska na države članice, ki vdajajo vloge za plačila. V zakonodaji imamo tudi predlog popravka, ni to izplačil, zaradi česar so nekateri nacionalni pristojni organi zaskrbljeni. Včasih gre za začasno prekinitev ali pa predprekinitev financiranja če države članice ne storijo vse v svoji moči, zato da upravijo ustrezne nadzorne ukrepe, preden predstavijo svoje račune oziroma izdatke. Potem pa še zadnji razlog za zamude. To je pozen sprejem zakonodaje, kar nekaj časa je to trajalo. Prišlo je tudi do precejšnjih zamud pri zaključevanju programa 2017 do 2014, potem je treba bilo začeti tudi z naslednjim programom. Ampak menim, da je komisija upoštevala vse lekcije in zato imamo v naslednjem obdobju predvideno poenostavitev zakonodaje. Predvidena je bolj mila tranzicija, med različnimi programskimi obdobji in to bo veljalo tudi za naslednjo generacijo programov. Gre pa za skupen trud, za kar bomo morali poskrbeti vsi skupaj, če želimo pospešiti izvajanje v praksi na terenu. Mislim, da je zelo pomembno, da državam članicam pokažemo, da kohezijska politika vodi konkretnim rezultatom. Razume se, da včasih potrebujemo nekoliko več časa, preden pridemo do teh rezultatov. Nekateri programi se raztezajo vzdolž več programskih obdobij in ti rezultati so potem vidni šele čez nekaj let. Poznaj. Bomo pa na tem delali skupaj, skupaj z vami, z Evropskim parlamentom, z računskim sodiščem, z državami članicami, zato da bomo na koncu našli najboljše ravnovesje Po eni strani bomo zagotovili poenostavitev zakonodaje, po drugi strani pa bomo zagotovili učinkovit nadzorni sistem in mehanizme, tako da bomo davkoplačevalska sredstva dejansko uporabljali za zagotavljanje koristi evropskih državljanov, kar bo izboljšalo tudi vsakdanjo korist. Hvala. Ja, danke, dan. Najlepša hvala. Jaz sem potem prva poročevalka v senci in bom kar nadaljevala. Nekaj stvari bi želela izpostaviti, ker eh, se ne strinja posem s to pozitivno oceno naše politike in ne vem, če je lahko glavna priča tu računsko sodišče, kajte tudi sodišče pravi, da vsi Eh, zastavljeni cilji niso bili v celoti izpolnjeni. Vprašanje, kaj dosegamo z kohezijsko politiko, mora biti v ospredju naše pozornosti in seveda, če toliko denarja podelimo med države članice, gre za ogromne zneske, moramo s tem kaj doseči. Uh, Eh, to ni pod vprašajem, ampak ali ne bi morali biti tu še boljši, ali se ne bi morale države članice še bolj truditi, gre za razvoj, za eh, sodelovanje, za izboljšanje eh, kohezije, za zmanjševanje razlik med regijami in mislim, da moramo reči, da pravzaprav opažamo, da so se razlike prej povečale kot zmanjšale. Kaj kajti eh, z denarjem lahko dosežemo samo del vseh učinkov in če države članice same eh, denarja, ki ga dobijo iz Bruslja, ne podpirajo z nacionalnimi ukrepi, potem iz tega ni nič. In eh, kar zadeva to podporo evropskim ukrepom, bi se želela osredotočiti prav na ta vidik, kako dalec smo, na, ko gre za povezovanje z zaposlovanjem, z izgradno struktur. Kako dalec smo tu, gospa komisarka? Gre, lahko, lahko podate neko eh, splošno oceno ali pa poveste tudi kaj konkretnega, o kateri od držav članic, kajti živimo v realnem svetu in pa počasnost eh, črpanja. Ne gre samo za to, da se počasi zadeve za, začnejo, da počasi napredujejo, ampak vedno bolj se zdi, se oddaljujemo od cilja teritorijalne kohezije pravite, da ste dobili 70 svežnjev, ki obsega 2 milijardi in pol, ampak to pravzaprav ni skoraj nič, eh, zaostanek je večji kot kadarkoli in kakšno tveganje se tu pojavlja zaradi tega počasnega izvajanja. Mislim, da bi morali tudi o tem slišati kaj več. Eh, kje vi vidite tveganje zaradi počasnega izvajanja? Ne samo za na tem področju, da prihaja do zamud pri samih projektih, ampak da so pod vprašanjem eh, tudi naši cilji. In potem so tu še instrumenti finančnega inženiringa. Tu je prišlo do eh, štirikrat večjih zneskov v sedanjem večletnem finančnem okviru, ampak eh, samo uh, manj kot deset odstotkov te sredstva je prišlo do končnih upravičencev in tudi tu imamo težave. Kaj boste ukrenili na tem področju, gospa komisarka? To je moje tretje vprašanje. Potem četrto vprašanje. Eh, to se nanaša na nekaj zaskrbljujočih točk, namreč eh, gre za konflikte interesov pri proračunskem nadzoru in po zaslugi DG za regionalni razvoj, eh, tudi večkrat izvemo, da se eh, pojavljajo konflikti interesov, gre za osebe, ki imajo lastna podjetja, pa so se odločile iti v politiko. V eni od držav članic, naprimer, vidimo, da samo povezana podjetja sploh pridejo do evropskega denarja, vsi ostali pa so izključeni. Ampak evropski denar naj bi se porabljal za to, da nasplošno izboljšamo konkurenco. Ja, v prvem primeru sem govorila o češki, zdaj pa o mačarski, če morda nisem bila jasna. Torej, vsi ti novi trendi, ki smo jim priča v državam članicam. Uh, so eh, problematični, kajti to tudi povečuje stopno napak takih ali drugačnih pri eh, evropskih sredstvih. In eh, potem je tu še eno vprašanje, namreč zanesljivost organov upravljanja. To je kot neka rdeča nit, ki se vije preko poročil računskega sodišča. Vedno znova vidimo, da vse velike dosežke moramo postaviti pod vprašaj, ker nikoli ne vemo, ali se res lahko na podatke zanašamo. Ne gre za to, da bi bila sama pretirano nezaupljiva, ampak vrsta eh, indicov je, ki kažejo na to, da imajo tudi eh, organi upravljanja konflikte interesov in da gre tu za neke vrste sistemsko napako in sistemski problem. Kaj boste torej ukrenili, kako uh, bomo lahko zagotovili, da se na to dejansko lahko zanesemo? Ni, ne potrebujem pojasnil glede nadzornega sistema, tega poznam, ampak uh, tu je vrsta težav, ki se pojavljajo na ravni upravljanja v revizijski verigi in vprašanje je, ali ne bi bilo smotrno, da bi. Eh, komisija tudi sama uh, preučevala konkretne projekte, ne pa samo sistemske ravni. Uh, To so bila moja vprašanja, sledi pa kolegica Labajeva. Uh, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovana gospa komisarka, najlepša hvala za upravljeno delo. Vsi vaši odgovori so zelo podrobni, sploh v pisni obliki. Včasih niti ne potrebujemo dodatne razprave, saj so vaši pisni odgovori zelo natančni. Najlepša hvala za to. Lepo se vam zahvaljujem za vse trud usmerjen v poenostavitev zakonodaje, kot veste, je to ena izmed glavnih prioritet našega odbora. Trud za poenostavitev ne velja le za večletni finančni okvir, ampak tudi za zakonodajne predloge za prihodni večletni finančni okvir. Zmanjševanje stopen napak mislim, da je neposredno povezano s poenostavitvami in tudi z upoštevanjem naučenih lekcij. Imam eno vprašanje, ki je morda bolj filozofske narave, ampak morda bi bilo dobro, da skupaj razmislimo, kako bi lahko to uporabili v prihodnosti. Zanima me, kako bi lahko še bolj poenostavili in zmanjšali gold plating v državah članicah, kar bo seveda del predhodnega pogojevanja. Če bi lahko zmanjševali odvečno sprejemanje zakonodaje, potem mislim, da bi bila to dobra rešitev. Na to pa še to, kar je povezano z napovedjo in pa rezultati. Povedali ste, da so podatki izpeljani iz deklaracije za posamezne projekte, ki so bili izbrani za financiranje. Glede na to, da se projekti spreminjajo tekom njihovega življenjskega cikla iz različnih razlogov, ko se naprimer spreminja financiranje, zahtevani rezultati in tako dalje, me zanima, kako Evropska komisija ocenjuje dosežke na ravni držav člani, pa tudi kazalnike in pa napovedi ali Evropska komisija dejansko primerja te pridobljene rezultate in ugotovi to, kar prijavijo države članice. Kolega Stas, najlepša hvala, gospod predsedujoča, Martina. Zahvaljujem se najprej tebi in tvoji ekipi. Hvala pa tudi gospe komisarki za pojasnila in odgovore. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj imam, ki so vezane na to, kar je povedala gospa Grasle. Gre za morebitno razkrižje interesov med predvideno politiko in pa pretiranimi izplačili sredstev na evropski ravni, v primeru Češke. Se tudi za premijem Babičem o tem kar veliko pogovarjamo. Moramo pa biti še nekoliko bolj konkretni. Določene neprijetne občutke ima sploh, ko spremljam aktualne dogodke. Sredi septembra smo se začeli pogovarjati s komisarjem Ettingerjem, ki je takrat dejal, da vse to resno obravnavamo. Dobili smo tudi pritožbe strani organizacije Transparency International v povezavi s Češko. Takrat je obljubil, da se bomo vsi skupaj pogovorili o tem znotraj različnih odborov, Ample, Budge, pa tudi z različnimi generalnimi direkcijami in da bomo prišli do rešitve. Takrat smo bili vsi nekoliko pomireni, ampak ob koncu oktobra je bil z nami v Štrasburu komisar Hogan, ki pa je tudi potrdil, da poteka skupna preiskava. Tako je temu rekel, skupna preiskava pod vodstvom štirih generalnih direktoratov. Zdaj pa vaš odziv na vprašanje 35. Pravite, da ne gre več toliko za skupno preiskavo, čeprav je dejansko prišlo do pritožbe strani Transparency. International glede Češke, prav tako ste dobili tudi pritožbo iz Češke piratske stranke glede na skrižje interesov. In odzvali ste se v povezavi s tem, da poteka redni postopek v okviru formalne pritožbe. To je bil vaš odgovor na vprašanje 35. Gospod Carvama je dejal, da se bomo o tem pogovarjali jutri, čeprav smo od njega dobili tudi isto vprašanje. To vprašanje me je presenetilo in mi povzroča neprijetne občutke. Ne gre za običajen primer, gre za potencijalno navskrižje interesov med premijajem in podjetjem oziroma družbo, ki prejme na milijone evrov subvencij strani Evropske unije. To ni neka običajna situacija, če je to res, če dejansko prihaja do nasklidja interesov, potem je to tudi konkretna kršitev finančne uredbe. Čestitam vam in vašim službam, saj ste prosili za dokumentacijo, ustrajali ste pri tem, da dobite vse dokumente in mislim, da tudi GD Regio v tem smislu dobro deluje. Kot pravite, skušate osvetliti določena dejstva, dobiti boljši pregled na situacijo, vse skupaj preizkujete, ampak v teh odgovorih ste zapisali, da so države članice tiste, ki so najbolj odgovorne za to, da izvajajo vse nadzorne ukrepe ter ugotovijo, ali se programi korektno izvajajo, ko gre za skupno upravljanje. No, kljub temu, če pride do to vrstne pritožbe in mora države članice ugotoviti, ali se stvari izvajajo korektno ali ne, pa vse niti v ozadju vleče nekdo, ki je osumljen na skrižje interesov, potem to prav gotovo ni ustrezen postopek. To ni normalno. Če nameravate izpeljati takšno preiskavo, gospa komisarka, potem je treba to storiti na nek usklajen, primeren način. Tukaj ne gre za neko običajno pritožbo, gre za veliko več. Zanima me, kakšen je vaš odziv na to. In to spoort met het antwoord van meneer Selmayr, dat u. Zdaj pa bi se navezal še na to, kar je povedal gospod Selmar. Da potrebujete več časa, potem pa nam boste lahko predstavili več informacij o preiskavi in rezultatih. Kako pa je z različnimi fazami preiskave? Vsakič, ko se zgodi kaj novega, bi bilo dobro, če bi nam te informacije posredovali. Če se, na primer, sprejme odločba, potem je dobro, da nas o tem obvestite, tudi če se to zgodi za zaprtimi vrati. Ne gre le za vprašanje morbitnega navskrižja interesov za premijem gospodom Babičem, ampak je še veliko dodatnih razprav o primerih navskrižja interesov, tudi z ministrom za kmetijstvo, gospodom Turmanom. Ali se zavedate tega, ali potekajo preiskave tudi v povezavi s tem, ali ste se vi in vaše službe pripravljene ukvarjati tudi s temi zahtevki ali pritožbami, ali se je to že zgodilo ali že poteka preiskava. Pa še nekaj. Ta zadeva je bolj obsežna, kot se zdi. Mislim, da bi moral pri tem sodelovati tudi Olaf. In imam še eno vprašanje za vas. Ali ste že stopili v stik z Olafom? ali pa bomo te stvari enostavno spustili iz rok. Dala vam bom besedo, kaj ti še tri člane imamo, pa tudi poročevalci v senci morajo še dobiti besedo. Najlepša hvala. Kar veliko vprašanj sem dobila. Najprej se zahvaljujem vam, gospa predsedujoča. odbor za proračunski nadzor, pa tudi vi, ki tako podrobno delate na tem dosjeju, ste seveda od nas zahtevali, da smo tudi pazljivi. To je skupni cilj. Uspešnost seveda mora biti v osredju nacionalnih programov do leta 2020. Tako sem že povedala, imamo zdaj veliko bolj napreden sistem v razmerju do tega, ki smo ga imeli v prejšnjem programskem obdobju. Lahko bi dejala celo, da gre za najučinkovitejši sistem za nadzor med vsemi nadzornimi sistemi, ki se uporabljajo za proračunske programe. Res je to, kar pravite, včasih se soočamo z določenimi skrbmi in pomisleki glede tega, kako dejansko lahko štejemo na upravljanje in nadzor na nacionalni ravni. In ravno zaradi tega se GDR-ja temu še posebej posveča. Osredotočamo se namreč ravno na katere zadevne elemente. Moramo preveriti, ali so ti podatki, ki jih prejmemo, realistični, korektni. Potem pa seveda to uporabimo za izhodišče. V zakonodaji je treba delovati logično pri vsakem programu in obenem tudi poročilo o rezultatih vedno uskladimo. Leta 2009 je potekala tudi podrobna analiza različnih pridobljenih rezultatov, temu smo rekli pregled rezultatov in to nam je omogočilo poglobljeno analizirati rezultatov programe skladno z vsemi predvidenimi cilji. Nikakor ne smemo popuščati in sprejemati kompromisov glede ohranjanja ambicioznih ciljev, ki so bili zastavljeni za celotno programsko obdobje. In prav tako se moramo pogovarjati o tem, kar počnemo. Kot veste, delamo na osnovi podatkov, ki nam jih priskrbijo države članice. In veseli me, da je računsko sodišče ocenilo, da se lahko v 25 odstotkih primerov dejansko naslonimo na te podatke. Obstaja torej določeno zaupanje do teh podatkov, ki jih posredujejo države članice. Saj bi to lahko bila ena izmed glavnih šibkosti sistema upravljanja. In to bi vodilo tudi do prekinitve plačil. V vsakem primeru smo opazili, da so nacionalni pristojni organi veliko bolj pozorni kot v obdobju 2007 do 2014, sploh ko gre za postopek posredovanja informacij. Države članice se namreč zavedajo, da to lahko povzroča težave tudi na ravni računskega sodišča. Zato so začele preverjati tudi svoje rezultate v okviru predvidenih programov, tako kot je predvideno tudi v zakonodaji. Je pa to pomembno vprašanje in problematika. pojavljajo se težave tudi v smislu zaupanja do nacionalnih revizijskih organov. Je pa treba okrepiti to zaupanje, preveriti, da so ti pristojni organi tudi neodvisni, avtonomni. In ne na zadnje, je treba tudi evropske državljane prepričati, da se ustrezno uporabljajo evropska sredstva in davkoplačevalski denar. In zato v povezavi z računskim sodiščem skušamo uporabljati načelo enotnega pregleda ali revizije. Se pa občasno pri tem pojavljajo tudi zvegenja zaradi podvajanja. Seveda je dobro, če lahko štejemo na delo držav članic v povezavi z izvajanjem, ampak to dopolnjujemo tudi s svojim delom. Njihove zmogljivosti so seveda omejene, zato mi to tudi dopolnjujemo. Skušamo opredeliti tveganja. Preden lahko dejansko zaupamo pristojnim nacionalnim organom, moramo dobiti tudi vse podatke, ki pričajo o kakovosti upravljenega dela, moramo pročiti metodologijo, ki se uporablja, moramo pročiti postopke in potem pregledamo tudi operacije, ki potekajo na terenu, v praksi na osnovi česar lahko ocenimo tudi morbitno stopnjo napak in ali je stopnja napak skladna z resničnostjo. Če ugotovimo, da gre tukaj za pozitiven rezultat, lahko zaupamo nacionalnim pristojnim organom in spremljamo izvajanje programov na osnovi njihovih rezultatov. Komisija je upravila več kot 330 revizij, kot veste, in še vedno štejemo na pomoč vseh držav članic, ki prispevajo tudi pri revizijskih pregledih. Ne smemo pa seveda počivati na lovorikah, še naprej moramo preverjati delo pristojnih organov. Naš cilj je, da bi premustili vrzeli v prihodnosti in poskrbeti moramo za to, da bodo še naprej vsi izvali svoje delo in to bo vodilo do korektnih rezultatov. Res je to, kar pravite, skušali smo se izogniti podvajanju revizijskega dela, še posebej v sodelovanju z računskim sodiščem. Za naslednje leto je bilo predvidenih 5. 58 eh, revizij. Preverili bomo torej delo pristojnih organov pri obvladovanju tvegan in upamo, da bomo to lahko vključili tudi v naslednje letno poročilo. Tam bomo ugotavljali, kako je tudi za stopnjo napak, ki jih ugotavljamo na ravni držav članic, leto tudi skladno z realnostjo. Seveda moramo poskrbeti, da tukaj ni nekih večjih pomankljivosti, ki jih je treba odpraviti kot sem že povedala, bomo še naprej podpirali nacionalne revizijske organe in pomagali za to, da bomo poskrbeli za to, da bodo vsi delali skladno z istimi standardi. V nekaterih državah članicah smo namreč opazili, da upravni nadzorni organi težko dosegajo evropske standarde. Zagotavljamo pomoč pri vseh vrstah težav, s katerimi se soočajo revizori pri metodologiji, jemanju vzorcev, potem tudi sektorskem pristopu. Sploh, ko gre za finančne in druge instrumente, tako kot ste povedali tudi vi. Kar pa zadeva same finančne instrumente, moram povedati, da se je v enem programu našlo kar približno tretjina napak. V enem samem programu je bilo torej toliko napak začasnih pomankljivosti. Kot veste, v zakonodaji piše, da ne moramo izvajati niti reviziji, ko gre za investicijsko banko, zato nadzora ne moremo v celoti opraviti. No, zakonodaja se je takrat spremenila, opravili smo določene preglede, računsko sodišče je prav tako opredelilo te vrzeli, to težavo smo razrešili, ampak zabeležena stopnja napake je ostala takšna, kot je bila prej. Nekje med enim in tremi odstotki. Seveda ne bi želela nikogar kritizirati, vse stvari dobro delujejo, le v tem enem primeru, v eni državi članici, je prišlo do takšne napake, ki je bila kar precej resna. Ampak izvajanje finančnih programov mislim, da je kar dobro. To je pomembno tudi v smislu merjenja učinka naših programov. na to pa še stopnja izbora za finančne instrumente v trenutnem programskem obdobju 64 odstotkov znaša ta delež, kar je zelo blizu stopni izbora programov in pogodb za sklad za razvoj podeželja. Tam je bil ta delež v višini 69 odstotkov. Napovedi so torej pozitivne, optimistične programi so usmerjeni v doseganje ciljev, tudi skladno z investicijskim načrtom. Kot veste, imamo zdaj omejitev v višini 25 odstotkov za finančne instrumente. In to zavezuje države članice, da prejemnike plačujejo v višini 25 odstotkov, preden lahko nakažejo drugi del izplačila. Obžalujem pa, da prvič prihaja do tega, da zaradi takšnega sistema pride do napak v prvi fazi izvajanja programa. Je pa to treba seveda povezovati tudi z javnimi naročili, z državnimi pomočmi, tam je največ napak upam pa, da bodo te napake postale zanemarljive. Kateri pa še drugi vir težav nesolventnost programov. Verjetno veste, da na nikogar ne bi želela kazati s prstom, nikogar kriviti, do napak pač prihaja v vseh državah članicah. Ne smemo tukaj zoprstavljati severa proti jugu Evrope, vzhoda proti zahodu ali kakorkoli že. Je pa dejstvo, da obstajajo nekateri obžalovanja vredni primeri. Lahko pa zagotovim gospodu Stasovi in pa gospod predsedujoči, da v primeru Češke republike ni šlo za naše sklade, za sklad za razvoj podrežele, ampak je šlo za uporabo sredstev iz kohezijskega sklada. To je bil problematični vidik. V določenem času so se pojavili pomisleki glede uporabe sredstev. Češki pristojni organi so umaknili projekt, ki je zadeval tudi naš sklad. Umaknili so se, v času zahtevka. Glede končnih izdatkov. Vprašali ste nas, ali sodelujemo z Olofom, da prav gotovo imamo tesne stike, vsakeč, ko gre za naš sklad, pa tudi jasno uporabljamo vsa podana priporočila Olofa. Pri operativnih programih, ki so zadevali tudi sklad za razvoj podeželja. Mislim, da je dejansko Češka zahtevala umik ali pa prekinitev teh plačil. Naš sklad torej ni več vključen v ta program, tukaj je bila zadeva zaključena. Na no, to pa še Agrofer. Veste, da smo se o tej zadevi že pogovarjali s češkim parlamentom in skladno z finančno uredbo. smo ugotovili, da gre tukaj za odgovornost nacionalnih pristojnih organov, ki morajo izvesti tiste, tiste ukrepe, na osnovi katerih se lahko izognejo morebitnim primerom navzkrižja interesov. To mora veljati za čisto vse posameznike, kar zadeva tudi nacionalne pristojne organe na vseh ravnih. Gre namreč za izvajanje proračuna na to pa še načelo deljenega upravljanja. Izvajanje je v 100 odstotni stopni na strani držav članic, ampak, kot veste, smo vedno zahtevali dodatne informacije. Če je bilo to potrebno, potem pa smo to tudi ocenili. Res je, da smo se pogovarjali z Transparency International glede morebitnega navzkrižja interesov. Z njimi smo v stikih. In to je zadevalo ravno to skupino Agrofer. Dobili smo tudi določene informacije strani Češke na zahtevo komisije in vse kaže, da je določeno število podjetij, ki so bile povezane z skupino Agrofer, prejela subvencije, ki so bile na to umaknjene. Prav tako pa so bile odpravljene vse vezi z našim skladom. Na to pa še Feder, sklad za razvoj podeželja, gospod Selmar, ki bo z vami jutri, vam bo lahko predstavil najnovejše informacije glede tega dosjeja. Kot sem že povedala, to v resnici ne zadeva našega sklada, FIDR in pa kohezijskega sklada. Potem pa še to, kar so povedali v mađarski. izrazili ste določene skrbi glede tega, kako so bile podeljene določene pogodbe. Naše službe so vas tako v prejšnjem kot v letošnjem letu obvestile, da v primeru Mačarske Še naprej poglobljeno spremljamo različne zadeve povezane z navzgrižem interesom, sploh ko gre za javna ročila na enotnem trgu, ki imajo učinek na kohezijski sklad. Pred tem sodeluje tudi OLAF. Zaenkrat smo zahtevali od mađarskih pristojnih organov, da nam posredujejo več informacij glede sofinanciranja v primeru javnih naročil. In seveda spodbujamo vse države članice, da zagotavljajo pravično in realno konkurenčnost med vsemi podjetji in družbami, sploh v primeru javnih naročil. Mačarski pristojni organi se sicer ne strinjajo s tem, kar smo opazili, in zato smo začeli z novo študijo ali preiskavo, ki vključuje deset različnih držav članic, vključno z Mačarsko. Gre predvsem za skupna javna naročila in ob zaključku te študije smo gotovili, da je bilo zaskrbljujoče delovanje le ene družbe iz držav članic. kjer je bila ugotovljena pretirano visoka stopnja sofinanciranja. Evropska komisija bo objavila to študijo. V vseh državah članicah, kar vključuje tako Češko kot Mačarsko, so bila ugotovljena določene tveganja pri javnih naročilih. Smo pa predvideli tudi preventivne revizije. Podajamo tudi konkretna priporočila nacionalnim revizijskim organom. In tako je tudi v primeru avansih, v avancov. V tem času so bili opravljeni tudi določeni popravki, Mačarska, naprimer, je morala izvesti popravek v višini 1 milijarde evrov, kakorkoli že neodvisno od tega, kako se razvija situacija v državi članici, mi želimo poskrbeti za to, da evropski proračun zaradi tega ne bo trpel. V nekaterih primerjih tudi sofinanciramo popravek napak. Je pa res, da Nekatere države članice tudi ustrezno ukrepajo, zahtevajo od podjetja, da povrne ta delež zaradi napake. No, skušala sem odgovoriti na vaše vprašanje. Jaz imam uh, še vprašanje in tudi tri kolegi želijo še zastaviti vprašanja. Kolega Poš. Podvečer. Eh, vážená paní komisarko, ja děkuji za odpovedi, které ste zaslala Evropskému. Najlepša hvala. Nicme... Hvala lepa, gospa komisarka za poslane odgovore. Tema musim zmeniti. Ta eh, otázka se týká samo. Objavili ste izjavo za tisk v zvezi s Češko in v zvezi z pritožbo Transparency International. Rekli ste, da boste to pritožbo uh, obravnavali na običajen način. Gre za dejanja uh, Babiša in drugih. Mi bi želeli jasno stališče komisije v zvezi s tem, torej gre za navskrižje interesov, gre za zlorabo črpanja sredstev. Premoženje gospoda Babiša se je ob tem podvojilo. Eh, in sicer v času njegovega prvega mandata v vladi. Čudno bi bilo, če on sedaj več ne bi imel nadzor nad nobenim podjetjem, zato ker je prejšnja vlada sprejela močno stališče v zvezi z eh, navskrižjem interesov. No, za državljane to ne bi bilo tako pomembno, če ne bi bil velik del tega denarja donacij iz Evropske unije in sicer gre za eh, kmetijske subvencije. Torej, kdaj nas boste obvestili o poteku postopka? Govorim o pritožbi Transparency International. Naj to pričakujemo čez nekaj tednov, čez nekaj mesecev. Če tega sedaj ne veste, pa prosim zapisni odgovor. Hvala. V zvezi s to temo imamo jutri sejo skupaj z, z odborom za proračun in pa z odborom za kmetijstvo. Takrat bomo razpravljali tudi o tem. Gospa Prida. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Jasno je, da je vprašanje konflikta interesov gospoda Babiša zelo pomembno za poslance. Gospa komisarka, moram reči, da se ne strinjam s tem tolmačenjem, češ. Či da je preprečevanje konflikta interesov v stotni odgovornosti držav članic. Finančna uredba pravi, da pri tem morajo sodelovati nacionalni organi, ni pa to omejeno na nacionalne organe. Eh, gre za vse organe, ki so upleteni v izvajanje proračuna ali pa nadzor nad proračunom. Moje tolmačenje je, da to seveda vključuje tudi Evropsko komisijo. Vsi sistem bi želela poudariti, da ko sta Piratska stranka in pa Transparency International se obrnila na komisijo v zvezi s tem primerom, so to naredili zato, ker pravzaprav niso pričakovali veliko pomoči strani nacionalnih organov, glede na to, da je oseba, ki je predmet preiskave, premije. In kar se tiče vprašanja gospoda Babiša in njegovega nadzora nad uh, agroferjem. Tukaj smo se morali obrniti na slovaške registre, uh, kajti ta informacija ni bila razvidna iz čeških registrov. sprašujem vas o vašem sestanku z gospodom uh, Babišem 6. septembra. Ali ste takrat razpravljali o subvencijah, ki jih je dobil Agrofert, podjetje gospoda Babiša? Ali ste govorili o izvajanju kohezijskih sredstev v Češki in ali ste razpravljali o predlogih za naslednje obdobje kohezijske politike? Glede na to, da ima v skladu z členom 61 finančne uredbe komisija nalogo preprečevati konflikte interesov. Uh, kakšne ukrepe ste sprejeli v zvezi s tem na tem srečanju za gospodom Babišem? Ali ste sprejeli ustrezne ukrepe? In drugič, piratska stranka je ugotovila, da je gospod uh, Babiš, eh, upravljalec in pa upravičenec eh, sklada tega podjetja Agrofer. Torej, on je torej tisti, ki uh, nadzoruje to podjetje s, mm, s, uh, vsaj na podlagi podatkov iz uh, avtomatičnega mehanizma za izmenjavo podatkov. Torej, jasno vse kaže na to, da je gospod uh,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 in ko lahko z vami razpravljamo o kohezijski politiki in o evropskem proračunu. V zvezi z splošnim proračunom. O tem smo že podrobno govorili, torej o tem, kako bi lahko zastopali finančne interese Evropske unije. V zvezi s tem je treba odkriti vse nepravilnosti pri uporabi skladov, Želel bi spregovoriti o konkretnem primeru na mačarskem. Ta primer kaže na to, da ni vedno dovolj, da te nepravilnosti samo odkrijemo. Treba je tudi uh, ustrezno poskrbeti za pravne posledice. Podjetje Elios na mačarskem je podjetje, ki je dobilo 13,5 milijard sredstev s pomočjo razpisov Evropske unije. To podjetje je vezano na mađarskega premijeja, te povezave so bile odkrite. In odkrite so bile tudi določene nepravilnosti. Šlo je za določene zneske ob določenem času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 Kljub temu, da je Olaf eh, tukaj odkril veliko nepravilnosti. Mačarski organi so rekli ne, tu ni bilo nobene kršitve, eh, zato tudi pravnih posledic ne bo. No in eh, v luči tega se postavlja vprašanje, kaj lahko tukaj naredi Evropska unija in kaj lahko naredi komisija. Kakšne ukrepe tukaj predvidevate vi? Olaf je odkril jasne zlorabe in nepravilnosti mačarske oblasti. Pa sabotirajo celoten postopek. Kaj torej lahko tukaj naredi Evropska komisija? Zato, da bi bili pravni postopki ustrezno izvedeni treba zaščititi interese davkoplačevalcev. Pa še eno vprašanje imam. No in sicer mislim, da bi lahko to rešili na naslednji način. Te račune bi morali izuzeti iz svežnja računov, ki jih je treba poslati Evropski komisiji. Na ta način se lahko izogneš temu, da moraš potem tukaj za to odgovarjati. sprašujem vas, koliko časa bo komisija še trpela to, da države članice pošiljajo v komisijo računske izkaze, ki jasno kažejo na to, da je prihajalo do zlorab, do korupcije. No, ampak potem lahko države članice te računske izkaze preprosto umaknejo in potem tako izgleda, kot da ni prišlo do nobenih kršitev. To pravzaprav eh, škodi zaupanju državljanov v Evropsko unijo in na ta način tudi ne moremo zaščititi finančnih interesov, ne moremo ukrepati proti korupciji. Eh, v obdobju po letu 2020 bi morali razmisliti o tem, eh, kaj narediti za to, da bodo države članice za takšne primere odgovarjale in da bodo ob tem spoštovani tudi vsi pravni postopki. Eh, <coughs> Naslednji govornik. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Želel bi vas prisrčno zahvaliti kot eh, tudi moji kolegi. Imam eno pripombo in eno vprašanje. In sicer. Moja pripomba. Po mojih informacijah ni niti parlament, niti odbor eh, pristojen za to, da odloča o tem, kdo naj bo premije Češke. pravni red držav članic in pa Evropske unije govori o tem, da je Češka država članica, kjer poteka svobodne volitve, kjer lahko češki voljivci svobodno oddajo svoje glasove. No in potem tista stranka, ki dobi največ glasov, izbere eh, tudi eh, premijeja, ki ga potrdi parlament verjetno tudi na češkem vse skupaj potekalo na ta način. Ali se res mora recimo komisija ukvarjati s tem, ali je všeč, da je gospod Macron eh, premijer Francije, ali jim je simpatična Angela Merkel in tako naprej kolikor vem, politične preference tukaj ne bi smele mm, igrati posebne vloge. In sedaj še moje vprašanje. No, eh, lahko bi tudi rekli, da Olaf slabo opravlja svoje delo. In to dejstvo privede parlament in komisijo v težek položaj. Eh, nekaj bi želel, eh, na nekem primeru bi želel kristalno pokazati, da Olaf slabo dela. Ne bom govoril o političnih povezavah. Eh, Olaf pravzaprav vodi nek nekdani levičarski politik in on je sedaj sprožil preiskavo proti Mačarski ravno v trenutku, ko bodo na Mačarskem potekale volitve. No, k sreči, ta levi politik več ni direktor Olafa. Potekale sta to, potekali sta torej dva, dve preiskavi, tako imenovano srce Budimpešte in pa drugi primer je bil ta program Elios. No, Olaf je tukaj eh, sprejel razno razne ugotovitve, generalni direktorat, eh, ki je pristojen za to komisijo, se s temi ugotovitvami ni strinjal, pravzaprav so jasno povedali, da teh nepravilnosti sploh ni bilo. In pa še primer eh, Elios. Mačarski pristojni organi so izvedli preiskavo in potem je spet postalo jasno, da je Olaf delal slabo. Olaf je ugotovil, da je prišlo do kaznivega dejanja. Ne, generalni direktorat tega spet ni potrdil. In pravzaprav ne bi smeli uh, komisarke in pa pristojni generalni direktorat uh, postaviti v tako težek poliža, položaj, samo zato, ker Olaf uporablja nekakšne izmišljene dokumente. Ta, ti dokumenti so tako slabi, da bi pravzaprav uh, padli na vsakršnem preizkusu, če bi res preučili. Ali ti dokumenti, osebina teh dokumentov dejansko ustreza resnici? Morda bi morali končno uh, Eh, Olaf spraviti v red, tako da Olaf več ne bo delal tako slabo. Povsod, kjer eh, Olaf opravlja preiskave, ugotavlja, kako slabo je vse skupaj, pa potem se pokaže, da vendarle vse skupaj ni tako slabo. Naj vas opozorim samo na to, da je uh, bila preiskava v zvezi s Eliosom odlična, tudi pri Heart of Budapest uh, je sicer bilo nekaj napak, ampak. Uh, Bilo je pa tudi ugotovljenih veliko nepravilnosti. In tukaj ne gre za kritiko volitev ali pa za politične preference, ne gre za kritiko premijeja. Je pa že uh, razlog za kritiko to, če Mm, pristojni organi ali pa oblasti na neustrezen način črpajo sredstva ali pa če uh, gre pri tem za konflikt interesov. Ja, v takšnem primeru že moramo zastaviti rošeno vprašanje. Na zadnje smo odbor za nadzor mm, proračuna. Gospa Kreto dobi besedo. Najlepša hvala. Hvala. Ja, tukaj sedaj govorimo o konkretnih primerih in ne smemo se omejiti samo na te konkretne primere. No, kar se tiče Češke. Kot komisarka za regionalne zadeve lahko rečem, da preiskava dobro poteka, prišlo je do dobrih rezultatov na področju regionalnega razvoja in pa kohezijske politike. Torej, mislim, da, pri in, eh, da se pri Mačarski in Češki ne moremo omejevati samo na te prej omenjene primere. Naj pa odgovorim gospodu Dojču. Jaz eh, spoštujem vse premije in pa predsednike, ki so bili izvoljeni v svojih državah. Septembra sem res obiskala Češko republiko, to je pomembna država, sestala sem se z premijem, eh, ne pa z predsednikom kakšnega podjetja. In pri tem tudi nisem bila uh, sama z mano, so bili kolegi iz uh, generalnega direktorata regijo. Govorili smo o tem, da je treba pospešiti izvajanje programov. Ključnega pomena pa je predvsem doseči dogovor uh, v svetu. Uh, v zvezi z večjim finančnim okvirom. To se bo zgodilo v času romunskega predsedovanja Evropske unije. Tukaj si ne smemo dovoljevati nadaljnih zamud pri izvajanju v naslednjem programskem obdobju. No, njegov odgovor je bil zelo odprt, odkrito je odgovarjal na uh, vprašanja. Jaz sem se tudi sestala za predstavniki uh, češkega parlamenta, za predstavniki piratske stranke. No, mi smo sedaj ocenili ta primer. Do januarja lahko odgovorimo na vprašanja, ki smo jih dobili strani parlamenta. V tem trenutku nimam kaj dosti informacij za vas. Uh, no, eh, kot eh, sem že prej povedala, na tem sestanku nisem govorila o porabi sredstev iz skladov, za katere nisem pristojna. Skratka, mislim, da je ta zadeva precej kompleksna ne moremo objaviti eh, poročila, preden bodo to storile pristojne eh, institucije. To ne bi bilo ustrezno. No, kar se pa tiče Mačarske, tudi tukaj poteka eh, preiskava. Kakor veste, se mačarske oblasti ne strinjajo za našimi stališči v zvezi z programom Elios. No, ampak ta primer, ta postopek še ni zaključen in tudi ne bo zaključen dokler ne bomo dobili končnih uh, uh, sklepov OLAFA. Potem bomo odločili o tem, ali so potrebne finančne sankcije ali ne. No, kar se tiče programskega obdobja 2014 do 2020, eh, tukaj še naprej sodelujemo z mačarskimi oblastmi, tako da bomo lahko identificirali tveganja, eh, ki so vezana na eh, javne razpise in pa na postopek izbire programov. v številnih uh, primerih bomo tudi izvedli preventivne preglede in ko bomo imeli rezultate te, teh pregledov, vam bom lahko o tem poročala. No, eh, skratka, podarjam, da se ne smemo omejevati samo na te dve državi. V zadnjih letih smo opravili veliko dela, na tisoče evrov smo uložili v evropsko gospodarstvo eh, in seveda je lahko ob tem prišlo tudi do kakšne goljufije, eh, ko gre za evropska sredstva. Ampak te goljufije predstavlja samo nič cela 4 Eh, odstotka v okviru kohezijske politike. Komisija se bo še vedno strogo soočala za, za primeri korupcije in goljufije. Tega ne toleriramo. Sprejeli smo že številne pomembne ukrepe v zvezi s tem, okrepili smo inštrumente že v obdobju 2014-2020. Na ta način želimo pomagati državam članicam v boju proti korupciji in goljufijam. K temu nas zavezuje zakonodaja. Treba je sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti goljufijam. No, kar se pa tiče nacionalnih eh, nadzornih ukrepov, tudi tukaj so bili sprejeti eh, ustrezni ukrepi, ampak nažalost do sedaj eh, to ni bilo zavezujoče. Nekatere države članice so na prostovoljni osnovi um, sprejele določbe o takšnih ukrepih, Eh, mi lahko poskrbimo samo za to, da bomo okrepili uh, odziv na evropski ravni v primeru ugotavljanja goljofi. Tudi računsko sodišče pri tem igra pomembno ulogo. Eh, no, um, začeli smo tudi z postopkom imenovanja Evropskega uh, javnega toživca. No, je pa treba opozoriti tudi na to, da vse nepravilnosti ne predstavljajo goljofije. To so lahko tudi posledice neustrezno izvedenih postopkov, recimo gre za napake pri ulaganju eh, zahtev ali prošen. Eh, včasih eh, torej uh, vse nepravilnosti ne predstavljajo goljufi. No, ampak ob uh, vseh primerih napak bomo še naprej tesno sodelovali z Olafom z, in z drugimi različnimi službami. Naš cilj je okrepiti ukrepe za boj proti korupciji. V trenutku, ko bo Olaf ugotovil kakšno nepravilnost, pa bomo mi izvedli vse potrebne postopke v skladu z priporočili Olafa. Skratka, sodelovanje z Olafom poteka dobro. No, uh, skladi Evropske unije seveda predstavljajo pomemben del proračuna, zato moramo nad tem imeti ustrezen nadzor. Uh, skratka, na voljo se vam, če imate še kakšno vprašanje ali če želite še kakšno dodatno informacijo. Bojim se, da smo časovno izčrpali današnjo razpravo. Besedo dobi še en predstavnik računskega sodišča. Prosim, da poveste nekaj o novi metodologiji računskega sodišča. Gospod no Neufel. Yeah. Gospod Murphy, oprostite. Indeed, as we, as we outlined in, in the presentation, it, it's a pilot approach. Um... Ja, uh, kot je povedala komisija, je spodbudno, da se je zmanjšala stopnja napake en uh, odstotek stopnje tudi prihaja iz enega finančnega inštrumenta. No, uh, v letu 2017 smo bili soočeni z velikimi izzivi, imeli smo omejen na okoličino izdatkov in pa omejeno količino pristojnih organov. Tako da eh, dobro je, da se stopnja napak eh, znižala, ampak še vedno bomo morali tukaj izboljšati stanje. Leta 2018 bomo imeli verjetno večji pregled na tem, imeli bomo višjo stopnjo uh, izdatkov in imeli bomo tudi pregled nad večjim številom pristojnih organov v državah članicah. No, uh, še nekaj besed o črpanju. To je bilo večkrat omenjeno v razpravi. To je seveda pomembno vprašanje. Vidimo nizke stopnje črpanja, 16 odstotkov mislim, da znaša trenutno ta stopnja. No, seveda ni dovolj, da imamo črpanje zaradi črpanja samega. Potreba, treba je tudi poskrbeti za ustrezne cilje in rezultate. No, ampak eh, tveganje je, ko izdatke pustimo ob koncu programa, potem obstaja večje tveganje za to, da se potem denar porabi samo za to, da se ga porabi. Ko smo poslušali predstavitev v Štrasburu, smo slišali, da je RAL znašal 240 milijard evrov. 277 milijard evrov, no in takrat je predsednik povedal, da je treba ugotoviti razloga za to, da se je RAL zvišal. Uh, predlog je bil podan, da bi informacije o tem začeli objavljati že marca. Hvala še poročevalko za zaključek. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat se zahvaljujem obsežn, za obsežne odgovore. Eh, dobro smo sodelovali tako za komisarko Krecu, kakor tudi z njenimi službami. Hitro ste odgovarjali na naše vprašanja in v vseh vidikih smo dobro sodelovali. Želela bi povdariti naslednje. V luči volitev leta 2019 in v luči tega, da se moramo pogajati o večletnem finančnem okviru, bi bilo dobro, če bi nam uspelo se vsaj na mikro ravni ukvarjati z temi goljufijami. Gre recimo za subvencije Volkswagenu še pred Dieselgateom. Kaj je s takšnimi primeri? Da sploh ne govorimo o moji državi, o Franciji ali pa o Združenem kraljestvu, tudi tam nas čaka veliko dela. Skratka, ta vaja mora biti učinkovita, treba je prepoznati to, kar je bilo dobro opravljeno, treba je identificirati probleme tam, kjer ti obstajajo, no ampak ne zato, Ne samo v eh, primeru, da je kakšen premije, kakšen finančni minister ali pa kakšen eh, predsednik podjetja naredil kakšno napako. Eh, no, Dobro se mi je zelo tudi to, da je kancelka Merklova priznala določene napake, čeprav po desetih letih. Skratka, ne smemo se osredotočiti samo na takšne posamične probleme, moramo se osredotočiti na norme, na postopke, moramo izkoristiti možnosti za poenostavitve Predvsem pa moramo poskrbeti za to, da bomo okrepili zaupanje državljanov. In seveda takšni primeri goljofiji ne prispevajo k zaupanju. Eh, Skratka, moramo se osredotočiti na to, kaj je najbolj zaskrbljujoče in na to, kaj lahko rešujemo na evropski ravni. Ne moremo ljudem dajati iluzije, da lahko v odboru, kot je takšen, rešujemo uh, vse probleme na področju gospodarstva, podnebnih sprememb, zaposlovanja, obrambe in tako naprej. Na nazadnje imamo samo en odstotek uh, proračuna. In uh, vsi tudi vemo, kje so največje goljufije. Uh, največje goljufije se dogajajo v nacionalnih državah, to je jasno. Skratka, mi pa moramo predvsem eh, biti iskreni sami seboj in moramo državljanom tudi odkrito povedati, kje dejansko lahko eh, pomagamo in kje ne, kajti prevelike obljube so v preteklosti privedle samo do tega, da so nam eh, populisti. Torej, samo do tega, da so zmagali populisti. V glavnem, poskrbeti moramo za konkretne rešitve tam, ker je to možno in upam, da nam bodo komisarka Kreto in pa njene službe pri tem pomagali kot do sedaj. Zahvaljujem se tudi računskemu sodišču, predvsem gospodu Murphyju, ki je tudi podal nekaj dobrih predlogov. Hvala. Najlepša hvala. Naj upozorim samo na to, da nimamo opravka z goljofijami, oziroma s primeri goljofij, ampak s sistemskimi težavami. In te sistemske težave vodijo v izkrivljanje konkurence zaradi evropskih postopkov gre za določeno izkoriščanje teh postopkov, ki dajo določene možnosti. Ne gre za goljofije. Če bi šlo za goljofije, bi bili bolj učinkoviti pri preprečevanju. To je veliko bolj inteligentno, tako da je to za nas ogromna naloga in eh, mislim, da. Eh, bomo potrebovali večjo preprogo, da bomo pod njo lahko pometli vse te težave, če bo šlo tako naprej. Uh, ampak sama si nisem stvari tako predstavljala. No, kakorkoli že, prehajamo na naslednjo točko. Najlepša hvala, gospe komisarki. Najlepša hvala, to ni bila grožna, samo prijazna najava. Zdaj pa sledi peta točka dnevnega reda, Evropski azilni podporni urad. Na plenarnem zasedanju smo zavrnili razrešnico, zdaj pa gre za zaključni račun. Besedo dobi poročevalec, part izvoli. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, mislim, da sem lahko kratek. Kot veste, je parlament na plenarnem zasedanju v Štrasboru na glasovanju zavrnil razrešnico Evropskemu zelenemu podpornemu uradu. To pa pomeni, da moramo zdaj sprejeti sklep o zaključku poslovnih knjig. Predložili smo osnutek sklepa, mislim, da ni potrebna poglobljena razprava, gre za administrativno formalnost, pač ustrezno moramo postopati. Ja, rok za ložitev predlogov sprememb je 22. november ob 14. ni pa nujno ložiti predlogov sprememb, pravzaprav sploh ni razloga, da bi jih. Najlepša hvala še enkrat, gospa komisarka. Torej 13. decembra tu v odboru bomo glasovali, sledi pa potem glasovanje januarja na plenarnem zasedanju. Tako, s tem smo zaključili s peto točko, sedaj pa sledi šesta. Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi EIB. Naš poročevalec je gospod Pirinski, ki bo predstavil osnutek svojega poročila. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi predstavil svoje poročilo. Na sistematičen način, če se tako izrazim. Ne bom šel od poglavja do poglavja, temveč bom poskušal nekako analitično izpostaviti tiste točke, ki jih je po mojem mnenju vredno obravnavati pri tem zelo pomembnem vprašanju, namreč ko gre za nadzor nad finančnimi dejavnostmi EIB. V mislih imam naslednje. Mislim, da je potrebno tu izpostaviti tri temeljna pričakovanja, kar zadeva dejavnosti EIB in nadzor nad njimi. In sicer prvič, zelo jasno predstavo moramo imeti o tem, kakšno nalogo naj bi izpolnjevala ta banka skladno s pogodbami in svojim statutom. Namreč delovala naj bi v prid integraciji, uravnoteženemu razvoju ter eh, gospodarski in socialni koheziji s tem, ko zbira sredstva na kapitalskih trgih in jih na to po ugodnih pogojih posuja za projekte, ki spodbujajo evropske politične cilje. Potem drugič, mislim, da se moramo zavedati, da v preteklih nekaj letih eh, se je zgodila pomembna sprememba v poslovanju Evropske investicijske banke, zlasti zaradi Eh, sklada EFSI ter upravljanja sklada EFSI, torej gre za sklad za evropske strateške naložbe. Namreč potrebno je bilo uh, v, izvesti vrsta drugačnih operacij, uh, potrebno je bilo uh, tudi uh, izvajati mandat in zagotavljati svetovanje. To je bistvena sprememba v dejavnosti te banke in tega se moramo zavedati. In pa tretjič, uh, kot vedno obstaja tudi pričakovanje, da bi ta banka morala zagotavljati dodano vrednost z najvišjo stopno integritete, preglednosti in odgovornosti. Pričakujemo torej neke vrste vzor na tem področju. In na podlagi teh treh kriterijev bi vas eh, v svojem poročilu pozval, da eh, priznate osem dosežkov in izpostavite osem težav ko gre za dosežke, mislim, da moramo priznati, da je banka uresničila horizontalni cilj ekonomske in socialne kohezije. Eh, in sicer gre za cilj 30 odstotkov, dosežen je bil namreč volumen 29,6 odstotkov ciljnih naložb to je nekaj, k čemu že dolgo pozivamo in mislim, da moramo zdaj priznati, da je banka s svojimi prizadevanji na tem področju uspela. Potem, je tu, eh, š, potem so tu še podnebne obveznice. Banka je začela izvajati podnebne obveznice, zato, da, obveznice, da bi okrepila uresničevanje podnebnih ciljev. In tudi to je pomemben korak naprej, ki mislim, da eh, si tudi zasluži priznanje. Potem tretjič, tu so prizadevanja za hiter prispevek k boju proti svetovnim izzivom na področju preseljevanja in trajnostnega razvoja. In sicer gre za obveznice za ozaveščenost z področja trajnosti in tudi to je pomemben korak. Revizijska komisija, to je četrta točka, je ugotovila, da, je finančna, da so finančni izkazi eh, banke eh, pravičen in eh, realen pregled finančnega stanja v banki za leto 2017 ter rezultate dejavnosti in denarnih tokov. Potem je tu še dobra kultura učinkovitosti eh, v banki. Eh, to je pomemben in eh, dogoročen izziv, kajti delovanje banke seveda terja tudi prilagajanje kulture in tudi njihova prizadevanja na tem področju moramo priznati. Poleg tega pod šesto točko ugotavljam, da ni bilo nobenih razpisov jamstev eh, zaradi eh, neplačil na podlagi operacij sklada EFSI, torej prišlo je očitno do tudi do ustreznega upravljanja s tveganjem. Potem je tu še izboljšana preglednost. Objavljene so bile eh, vse odločitve naložbenega odbora, objavljeni so bili tudi vsi dokumenti usmerjevalnega odbora skupaj z zapisniki. In tudi tu gre nekaj, k čemu že dolgo pozivamo, kar že dolgo pričakujemo in mislim, da eh, moramo tu priznati banki, da je uresničila naša pričakovanja. In pa še osmič, v letu 2017 je, je banka začela objavljati zapisnike uh, zaseden opravnega odbora, izjave o uh, konfliktih interesov. Uh, ter uh, druge dokumente, kot so naprimer ocene učinka na okolje. Uh, vse to so pozitivne spremembe, ki mislim, da jih moramo izpostaviti, priznati. Uh, Eh, ker gre za izkaz ne samo pripravljenosti banke, ampak tudi za dejansko delovanje banke v smeri izpolnjevanja naših pričakovanj ter prilagajanja spremembam. So pa tu tudi še nekateri resni pomisleki, ki obstajajo, ki jih tudi izpostavljamo v svojem pročilu, tudi teh je osem. Eh, naj začnem z nečim, eh, o čemer je bilo govora že veliko krat in kar je zame še vedno problematično. Namreč polovica držav članic je prijela 80 odstotkov naložbenih sredstev v Evropski uniji, druga polovica pa zgolj 10 odstotkov. Poleg tega so tu tri države članice, ki so prejele 16, 15 oziroma 11 odstotkov eh, celotne eh, vrednosti naložb. Potem je tu še podoben sklep, kar zadeva strateške naložbe iz evropskih skladov. Tudi tu je potrebno izpostaviti dejstvo, da prihaja do geografske koncentracije. Tri države so namreč prijele kar 45 odstotkov sredstev in ugotavljamo, da se je zgodilo to, da so tri države prejele celo 47 odstotkov uh, vseh sredstev, ki so bila podeljena v letu 2017. In na to mislim, da že dlje časa opozarjamo, pa se vendar situacija ni izboljšala. Poleg tega, in to je nekaj, kar želim izpostaviti, uh, pozivljamo k dejanskemu eh, celovitemu in podrobnemu poročilu eh, let, o letnem delovanju, kjer bo eh, podroben popis vseh naložb, eh, virov, iz katerih so sredstva prišla, eh, seznam upravičencev, seznam upravičenih sektorjev ter eh, prikaz rezultatov vseh izvedenih naložb. Eh, še vedno. Eh, se objavlja vrsta poročil, ki so bolj, eh, nekatere so bolj tehnične, druga bolj eh, namenjena odnosom z javnostmi, nimamo pa nekega enotnega, enovitega poročila, kjer bi bili združeni vsi ti podatki in predstavljeni na ustrezno analitičen in konkreten način. In uh, po mojem mnenju to ostaja um, velika pomankljivost pri tem, kako banka predstavlja svoje delovanje. Potem pa je tu še ena točka, ki bi jo želel omeniti in sicer dodatnost. E, to je predmet velike zaskrbljenosti, e, zlasti v kontekstu delovanja sklada EFSI, torej ali ta sklad dejansko omogoča neke dodatne naložbe, ki sicer ne bi bile uresničene, e, ki ne bi bile finančno privlačne. In tu mislim, da je še precej pomislekov in mislim, da je potrebno zelo podrobno obravnavati kriterije za opredelitev dodatnosti. In zaenkrat, če nimamo jasne slike, ali so potrjene operacije iz sklada EFSI dejansko dodatne ali gre za naložbe, ki bi tudi sicer bile uresničene. Potem pa naj omenim še postopke za odobritev posojil in s tem povezane procese odločanja. Te je potrebno prenoviti in posodobiti, kajti zdi se, da niso dorasli trenutnim poslovnim potrebam, eh, kot je prikazano tudi v letnem poročilu revizijskega odbora banke. Revizijski odbor je na to upozoril in mislim, da je to eh, nekaj, čemu moramo posvetiti pozornost. Nadalje pa iz istega poročila izhaja, da banka ni sposobna uskladiti odgovornosti nekaterih članov pravnega odbora. Po eni strani eh, je tu nadzor, po drugi strani so tu finančne dejavnosti in tu naj se sklicujem še na priporočilo ombudsmana, da je potrebno revidirati kodeks ravnanja in to kar najhitreje, tako da podpredsedniki ne bodo pristojni za operacije v svojih domačih državah članicah. In pa, gospa predsedujoča, še enkrat bi želel izpostaviti dejstvo, da od banke pričakujemo konkretne odgovore oziroma odzive na priporočila, ki smo jih podali v preteklih poročilih. E, tu gre predvsem za tri ključna pričakovanja jasno poročanje tudi o učinku naložb in o doseženih rezultatih, preprečevanje konflikta interesov, kar sem tudi že omenil, in pa preglednost glede eh, posrednikov in končnih prejemnikov sredstev zlasti iz vidika davčnih utaj, eh, neplačevanja davkov ter goljufi. Upam, da sem s tem ustrezno predstavil svoje poročilo in da sem s svojo predstavitvijo nekako uh, dal neko usmeritev kolegom in kolegicam, ter da ste dobili tudi pregled nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke. Najlepša hvala. Hvala za zanimivo poročilo, za predstavitev in za številne točke, ki ste jih izpostavili. To je dobro. Kolega Dodge je tu iz, od poročevalcev Senci in mu kar dajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej naj se zahvalim gospodu Pirinskemu za opravljeno delo. Mislim, da je bil zelo temeljit in da je deloval zelo celovito in tudi njegova predstavitev priča o tem. Sam bi se na kratko dotaknil dveh zadev. Kot prvo, letno poročilo v šestem poglavju, kjer je govora o naložbenem skladu, eh, v v tem kontekstu računsko sodišče opozarja na določene pomankljivosti, zlasti kar zadeva regulacijo. E, to je problematičen predvsem nadzor, ki ga pri MSP-jih opravljajo nacionalni organi, ki pa pravzaprav do izvajanja takega nadzora pravzaprav sploh niso upravičeni. Medtem ko je zaradi ugotavljanja pravilnosti transakcij, preverjanje teh transakcij seveda nujno. Tako da se tu pravzaprav pojavlja konflikt med obema vidikoma. če ne gre za podjetja, ki ima status MSP-jem, se jim sredstev ne bi smelo odobriti, pa se je to vendarle dogajalo. Pojavili pa so se tudi primeri, ko so upravičenci eh, dobili sredstva, ki so pravzaprav bila namenjena za druge sektorje, torej v tretjini primerov so bile ugotovljena neupravičeno dodeljena sredstva. In mislim, da bi bilo dobro, če bi poročilo v zadnji različici nekako izpostavilo tudi to in da je potrebno preveriti, ali regulacija omnibus lahko zagotavlja ustrezna pravila, ustrezne obveznosti in ali se ta tudi ustrezno izvajajo, e, zlasti kar zadeva nadzor nad upravičenci. E, in pa še nekaj, ko je bil na zadnje z nami gospod Štup, sem že opozoril na ta problem in nameravam tudi vložiti predlog spremembe, gre pa za naslednje zaradi Brexita bo ta institucija v prihodnje drugače sestavljena. To je nekaj, kar je pomembno. Poleg tega pa bo Evropska investicijska, pa bi Evropska investicijska banka morala tudi bolj aktivno nastopati v Balkanski regiji. To je regija, ki je zelo blizu Evropski uniji, zato bi morali eh, dejavnosti EIB v tej regiji okrepiti. Ko gre za države AKP, pa bi se morali osredotočiti na zmanjševanje razlogov za preseljevanje to bi moral biti eh, eden od gradnikov eh, delovanja banke. Eh, predvsem pa v primerjavi z državami AKP dejavnost te banke na Balkanu ni dovolj intenzivna. In vesel bi bil, če bi bilo tudi to vključeno v poročilo, da bi torej pozvali k večji dejavnosti banke na tem področju. Najlepša hvala. Gospa Kan ima besedo. Izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi eh, za vse dosežke, ki ste nam jih priznali. Uh, Eh, in lahko vam zagotovim, da smo v banki na tem vsi trdo delali. Ne se odzovem zgolj na nekaj točk, ki so bile izpostavljene in vam zagotovim, da smo vedno pripravljeni tudi na eh, dvostranski pogovor in da smo pripravljeni nadalje odgovarjati na vaša prežanja in pomisleke tudi bolj podrobno. Najprej, kar zadeva vključevanje oziroma doseganje vseh držav članic, gre torej za geografsko pokritost, Tu bi želela Evropski parlament opomniti, da EIB ne izvaja državnih kvot. Smo pa seveda zelo pozorni na to, da zagotovimo, da služimo vsem državam, članicam. Eh, naša podpora projektom temelji na povpraševanju, seveda pa želimo eh, zagotavljati eh, sredstva za vse naše delničarje. E, večina e, operacij EFSE se je izvajalo v 15-terici, ampak če pogledamo e, bolj relativno, če pogledamo BDP na državo oziroma na prebivalca, potem vidite, da imajo tudi manjše države članice precej koristi od financiranja. Eh, naše banke. Tu ne izpostavim predvsem Grčijo, Estonijo, Litvo in Latvijo. Poleg tega eh, vam lahko sporočim, da smo eh, se tega vprašanja lotili resno, da smo trdo delali in novembra leta 2018 lahko potrdim, da beležimo uh, pozitiven trend, ko gre za geografsko diversifikacijo. Uh, Eh, zlasti, ko gre za infrastrukturni del eh, sklada EFSI. Eh, tam naprimer Italija in Španija predstavljata 38 odstotkov, kar je pod pragom. Potem, kar zadeva Balkan, Tu naj obmenim pobudo za ekonomsko odpornost, ki jo je oblikovala naša banka. Zavedamo se, da moramo biti bolj dejavni v tej regiji, zato smo pripravili to specifično pobudo, ki se osredotoča na Zahodni Balkan. In z veseljem vam bomo zagotovili tudi več informacij o tem, kaj počnemo, Eh, kako poteka potrjevanje oziroma financiranje projektov. Potem je bil tu še komentar, kar zadeva obrambo. Tu naj povem, da pomisleke glede upravljanja jemljemo zelo resno in v, ko gre za nadomeščanje kapitala zaradi Brexita, lahko povem, da se pogovarjamo tudi z delničarji o tem, eh, kako bo potrebno izboljšati upravljanje ter eh, tudi naša obramba, če tako rečem, bo pomemben vidik. Eh, toliko za enkrat, eh, če pa imate še kakšna dodatna vprašanja oziroma. Eh, pomisleke se lahko še uh, odzovem. No, pričakovali smo, da se boste odzvali na poročilo gospoda Porinskega, zlasti na vprašanje uh, konflikta interesov in uh, tudi na vprašanje, kdaj lahko računamo na konkretne rezultate. Um, we are partly, in a sense, already replying uh, to these. No, deloma sem že odgovorila. Nekaj odprtih vprašanj je, ki so še predmet razprave v našem odboru, tako da, ko bo dosežen končni dogovor, uh, bomo vsekakor uh, vas obvestili o tem, kakšne odločitve so bile sprejete. Moramo pa seveda spoštovati tudi notranje procese naše banke. to pomeni, da se uprava upravlja tudi z konfliktom interesov podpredsednikov, če se ukvarja z operacijami v svojih državah. No, pravite, da bomo dobili odgovor. Kdaj mislite, da ga lahko pričakujemo? Lahko vam potrdim, da vprašanje konflikta interesov je predmet razprav eh, v okviru reforme upravljanja, tudi v kontekstu nadomeščanja kapitala, trenutno se z, e, z upravo dogovarjamo o konkretni časovnici, kdaj bo potre, bodo vsi sklepi sprejeti in kdaj se jih bo začelo uveljavljati. Lahko vam zagotovim, da to uh, bo vsekakor zagotovljeno do aprila 2019. No, to za nas ni najbolj e, ugoden trenutek. Uh, Bomo pa vsekakor zelo hvaležni za kakršne koli pisne prispevke ter tudi eh, za morda bitne nadaljne odzive na poročilo gospoda Prinskega. Gospa Jala. E... Hvala. Sem samo nekoliko radovedna in sicer zanima me mnenje banke v zvezi s tem, ali imajo kakšno rezervo pri izvajanju Invest Europe? Je, to, je v to vključeno več eh, bank oziroma ali je v to vključena samo Evropska investicijska banka? Eh, ali lahko vi poveste, kakšno je vaše mnenje o tem? No, rada bi videla tisto banko, ki bo vesela konkurence. Eh, verjetno bi bila prva, ki bi se veselila konkurence. Želite odgovoriti na to? Um, Invest EU is indeed. No, Invest EU je seveda predmet razprav. Tu je vrsta sprememb v primerjavi s skladom EFSI, ki mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je bil doslej kar uspešen. Dogovorili smo se z državami članicami, da se bomo še naprej pogovarjali s komisijo in pri tem upoštevali tudi seveda svoje strokovno znanje oziroma strokovno znanje nas kot banke. In seveda želimo zagotoviti, da bo tudi InvestEU kar se da uspešen, vsaj tako uspešen kot EFSI. Sodelujemo torej s komisijo in pripravljamo kompromis, ki bi upošteval tudi nekatere pomisleke, ki jih imamo mi kot banka, kar zdeva predlog InvestEU. Bi generalni direktorat ECFIN tudi želel besedo? Se želite oglasiti? Lahko samo potrdim to, kar je povedala kolegica z EIB, da tesno sodelujemo z njimi zato, da bi našli kompromisno rešitev. Hvala. No, tudi eh, ne en, ne drugi odgovor mi ni nič povedal, ampak srečo imate, da danes nimamo več časa. Hvala, poročevalec, želite besedo še za zaključek? Gospod Pirinski, želite še kaj dodati? Yes, uh, actually I would. No, pravzaprav bi želel še nekaj dodati, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil kolegi Dojču za eh, komentarje, tako kar zadeva spoštovanje zahteve, da sredstva prejmejo MSP in nekdorkoli. Eh, Strinjam pa se tudi z njegovim komentarjem glede Zahodnega Balkana iz očitnih razlogov, ki jih je navedel tudi on. Poleg tega pa se, gospa predsedujoča, eh, strinjam tudi z vašim pričakovanjem. Tudi sam sem upal, da bodo predstavniki banke tako prijazni, da bodo tudi pokomentirali moje poročilo. Eh, ti odgovori, ki smo jih slišali pred, od predstavnice EIB, so nekako neobičajni. Kaj ti glavna težava, na katero opozarjamo, je geografska razporeditev in slišali smo standardno, eh, standardne odgovore glede eh, popraševanja, glede deležov na prebivalca, ampak očitno se banka ne zaveda, da je njena naloga zagotavljati oziroma spodbujati kohezijo in da so deli Evrope, kjer naložb ni dovolj in kjer so potrebne masivne naložbe, zato da se bi izognili poglobljen, poglobitvi razhajanj in uh, razlik, ki ogrožajo obstoj Evropske unije. No, Slišal sem že vrsto nekakih eh, pišmehovskih odgovorov, čež, da gre za eh, pač popraševanje držav članic in da banka poskuša nekako služiti vsem svojim članicam. Ampak zame je tako stališče banke posem nespremljivo, gre pa za res eh, osrednje vprašanje. Ampak. Eh, Potem je tu še nekaj, kar bi ponovno želel izredno izpostaviti, namreč konflikt interesov in ne morem sprejeti uh, odgovora, da v kontekstu nadomeščanja kapitala se ukvarjajo tudi s tem vprašanjem. To je ključno vprašanje, kaj ti ima veliko pravka tudi s tem, kako se geografsko razporejajo sredstva in to je posem jasno. Uh, In namesto, da omahuje, bi morala banka tu sprejeti res nujne in takojšnje ukrepe. No, ne bom še enkrat ponavljal vsega, kar sem povedal. Iz, eh, povabil bi banko, da se pisno odzove na vse, kar izpostavljamo v poročilu. Eh, to so v preteklosti že storili. Eh, ne želim dejati vtisa, da jih ne bi zanimalo to, kar eh, počne Evropski parlament, ampak čeprav se mi bližamo koncu svojega mandata, bo sledil eh, nov parlament, ki bo verjetno ravno tako pozoren na vsa ta vprašanja, tako da eh, si zaslužimo odgovore. Hvala. Kot rečeno, veseli bomo pisnih odgovorov. Prisli smo do konca te točke. Tri točke so nam še ostale in eh, jaz danes nimam nič drugega v načrtu, tako da bomo tu, dokler ne zaključimo. Eh, tako, prihajamo na sedmo točko dnevnega reda gre za poročilo 18-2018 Evropskega računskega sodišča o paktu za stabilnost in rast. Gospod Matis bo predstavil poročilo, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Naša revizija zadeva cilj preventivnega dela pakta za stabilnost in rast. Sprašujemo se, ali komisija to izvaja na tak način, da se pri tem upoštevajo glavni cilji. Komisija je dobila kar nekaj avtoritete in pa diskrecijske pravice pri izvajanju, pa tudi pri posameznih odločbah. Ko govorimo o takšni pristojnosti, je treba ugotoviti, ali se pristojnost korišča tudi na tak način, da se dosegajo glavni cilji predloga. Žal je odgovor na to vprašanje negativen in zdaj bom obrazložil, zakaj. Najprej bom predstavil temeljno zamisel preventivne veje. Doseči smo želeli, da bi države članice dosegle srednjeročne cilje v razumnem časovnem roku. Ta rok ni bil izredno določen, ampak konvergenca naj bi dosegla nilce 5 odstotka letno. Prav tako naj bi bila konvergenca hitrejša za bolj zadolžene države članice. In če primerjamo različne vidike fiskalnega nadzora v Evropski uniji, naprimer postopek presežnega deficita, kar je vezano na deficit, potem pa še postopek za deficit v primeru dolga. je to najbolj smiseln način soočanja s tem. Če bi se držali preventivne veje, se Evropska komisija in EU nasploh nikoli ne bi več soočale s težavami pretiranega deficita in pa dodatnega dolga. Zato bi poskrbeli že znotraj delovanja preventivne veje. Omenil sem že glavne vsebinske elemente zakonodaje, konvergence v višini 5 odstotka vsako leto. več truda morajo države članice vložiti, ko ne dosegajo praga 60 odstotkov. Je mogoče seveda dolg prilagajati tudi glede na ciklične pogoje in predvidena je tudi določba za večje reforme in investicijske potrebe in ne predvidene dogodke. V zakonodaji pa je dvoumna določba, ki pravi, da lahko države članice odstopajo od zakonodaje. Ta formulacija je zapletena, ampak to pomeni, da je mogoče dve leti zapored odstopati za četrtino odstotne točke v vsakem primeru. Seveda pa se moramo vprašati, kako se to razlaga. Tega se bomo lotili nekoliko poznaje. Kako si komisija razlaga vsa navodila oziroma predpise, ki izhajajo iz uredbe? Prosim, da se ozrotočite na ta diagram. Prva Temna zelena črta kaže, kako hitro bi država prišla od deficita v višini 3 odstotke do nične stopnje, če se temu približuje z letnjo pol odstotno stopnjo. Pri teh 3 odstotkih gre lahko za državo članico, ki je ravno kar izstopila iz postopka ugotavljanja presežnega deficita. Z 0,5 odstotkov nam je prišli do ničle v času šestih let ali pa v času petih let če dejansko dosegate odpravo v višini celi 5 odstotka na leto. Ta diagram moramo misliti seveda v običajno gospodarsko obdobje, ne v čas gospodarske krize teh 0,5 odstotkov je predvidenih za razumen časovni rok. Ampak komisija se je to razlagala, da države članice imajo dovoljene, da odstopajo za 0,5 odstotkov, ne le dve leti zapored, ampak potem še dodatni dve leti zapored in še dodatni dve leti zapored zavedno. Prav tako je komisija upeljala. Števile možnosti izjeme za reforme in naložbe. In skupaj bi tako države članice imele voljo do nič celih 75 odstotkov BDP odstopanja v tem primeru. To bi zdaj pomenilo v celoti 15 let na tej časovnici. Na to so predvidene tudi izjeme za reforme nepredvidljive dogodke, tukaj ni nobenih omejitev, vse skupaj je odvisno od tega, kaj odobri komisija in mislim, da je do sedaj komisija odobrila nič celih pet odstotno rast kumulativno eni državi članici. In zdaj ste že prišli kar na 70 let. V teh 70 letih pa enostavno pride do globoke recesije, v času katere se strukturno ravnovesje vedno poruši. In tako je bilo vedno do sedaj. Ne govorim o recesiji, kot je bilo leta 2008 ali 2013. Oglejmo si to nekoliko milejšo krizo leta 2000, ko je prišlo do poslabšanja v višini 1,3 odstotke BDP. Zdaj pa je predvideno veliko daljše obdobje. Ali bomo še tam čez 20 let, ne vem. seveda lahko pride tudi do določene rasti tega odstopanja, komisija vedno pravi, da mora upoštevati druge dejavnike. Kdaj boste torej prišli do tega cilja v takšnem okviru? To je bistveno vprašanje. Če je predviden tako dolg časovni interval, mislim, da bomo nasprotovali temu, kar je zapisano kot glavno temeljno načelo te uredbe. To je v običajnih časih, ne v času krize, kot sem že povedal. Uredba, kot sem omenil, zahteva tudi ulaganje večjega truda za zadolžene države članice, ki morajo storiti več. Komisija je opredelila določeno metriko, ko se opravi prilagoditve glede na to, na kateri strani poslovanja ste pri visoko zadolženih državah treba storiti več. In v večini primerov komisija zahteva četrtino odstotne točke več. To je v redu. Ampak v običajnih časih zahteva le ni celih ena odstotka. Nobenega smisla ni v tem, da zahtevate četrtino odstotkovne točke v kriznih časih, v dobrih časih ni celih ena odstotka. Ta zahteva za visoko zadolžene države članice v običajnih časih mislim, da je to čisto dovolj. Na to pa še vprašanje odstopanja za investicije in pa večje reforme, ko je uredba upeljala odstopanje za izvedbo reforme, je bil to logičen pristop. Ne bi si želeli, da bi fiskalne omejitve vplivale na vaše izvajanje reform. Dobro. Reforme nas nekaj stanejo, tega se vsi zavedamo, potem pa vam je še vedno ljubše, da se te reforme izvedejo. Na to pa to omejite na dejanske stroške reforme. V tem duhu je bila zapisana uredba. Ampak komisija se je to razložila nekoliko drugače. In to je potrdil tudi Ekofin. Da pravzaprav ne gre za dejanske stroške reforme, ki so bistveni, ampak da je treba to določbo uporabiti kot spodbudni mehanizem za izvajanje reform, to ne velja torej le za konkretno leto, ko se izvaja reformo, ko izvedete ustrezne prilagoditve na osnovi stroška, ampak gre tudi za vse izdatke v naslednjih letih. In po našem mnenju je to v nasprotju z temeljnim duhom uredbe. Enako velja tudi za določbo za investicije. Tukaj ne gre za to, da ne bi povečali investicije, na ravni vlade za specifično leto glede na BDP. Ne, to je treba povečati nominalno gledano, glede na to, da razmere bruto domačega proizvoda lahko upade v specifičnem letu. Ampak v naslednjih letih, ne glede na to, kar ste dobili za to leto, se prenese naprej. To pa omogoča porabljene sredstva za karkoli, ne gre nujno za naložbe. Lahko popolnoma prekinete z naložbami in še vedno imate določeno korist od prenosa zaradi naložb v prejšnjem letu. Enako velja tudi za izredne razmere ali nepredvidljive dogodke. Ne gre za to, da povečate limit izdatkov za določeno leto, ampak to prenesete v osnovo za naslednje leto. Okay, I'm, I'm Tako pa če tega ne bom bolj poglobljeno komentiral. Pomembno je, predvsem to, da komisija skladno s preventivno vejo uporablja kot argument, da ne bi začela postopka ugotavljanja presežnega deficita, zaradi tega, ker država članica ne zmanjšuje obsega dolga. Komisija tolerira torej strukturna neravnotežja, to se tolerira v visoko zadolženih državah članicah in obenem meni, da je kljub temu to popolnoma dovolj, če države članice delujejo skladno z vsemi temi odstopanji. Da je to čisto dovolj, da se ne sproži postopka zaradi prekomernega deficita. Kakšna je situacija v realnosti? Strukturna ravnovesja po letu 2014 so se prenehala izboljševati. Takrat je prišlo do tržnega truda na ravni vseh držav članic, ki so želeli zagotoviti ravnovesje To je bilo torej povpreče, povpreče pa sploh ni važno. V smislu povpreče gre Evropski uniji dobro, ampak moč verige ni določena za posameznim členom v verigi, ampak za najšipkejšimi členi v tej verigi. In zato je treba razmišljati o tem, kaj se je zgodilo z visoko zadolženimi državami članicami tukaj prikazano, koliko so morale visoko zadolžene države članice postoriti po letu 2014, ko se je začelo gospodarsko ukrevanje, ki je bilo precej izrazito. Modra črta pokaže, kaj je zahtevala komisija, rdeča črta pa to, kaj so dejansko države članice storile. In kot lahko vidimo, je le Irska storila več, kot je bilo zahtevano. Vse druge visoko zadolžene države članice pa so storile manj. In presenetljivo ali pa tudi ne, je pa bistveno pri tej zgodbi, je to, da strukturno ravnovesje v letu 2014-2018 v Italiji in Španiji se je poslabšalo. V tem obdobju se torej niso izboljšali, ampak se je situacija še poslabšala. Gre torej za dve visoko zadoženi državi članci. Ravno na to bi se morali osredotočiti osredotočamo se na to, kaj se dogaja v drugih državah članicah. Pomembno je to, kar se dogaja v najbolj zadoženih državah članicah. To se je zgodilo v primeru razmeri dolga v teh državah članicah. Nič se ni spremenilo, razen na irskem. Stopenja dolga v primerjavi z BDP-jem je ostala bolj ali manj nespremenjena. Tukaj gre za razmeri v višini 90 odstotkov gre za visoko zadolžene države članice. Zanimivo, če to primerjamo z zmerno zadolženimi državami članicami, med 60 in 90 odstotki. Kot boste videli, te države članice delujejo precej razumno, v tem smislu, da potem, ko izstopijo iz gospodarske krize, sledijo tistim fiskalnim politikam, ki vodijo v zmanjšanje razmerja dolga. Trend bi bil lahko še bolj pozitiven, veliko hitrejši, ampak to se vse zgodi v zelo zadolženih državah članicah pa se nič ne izboljša. V tem teči težava. S tem pa smo že pri naših priporočilih. Najprej smo povedali, da bi morala komisija sprejeti stališče glede teh odstopanj. Ali države članice lahko za četrtino odstotne točke odstopajo od teh zahtev za vedno? Fiskalni odbor komisije je sam povedal, da je treba ta sistem pregledati. Mislim, da bi morala komisija pregledati tako svojo matrico, kot tudi predpise, ki veljajo za odstopanja. Če odstopanja ne bodo večna, potem bi bila verjetno zakonodajna matrica dovolj, ampak če komisija sprejme, da se lahko ta odstopanja uporabljajo za vedno, potem je treba spremeniti temeljno zakonodajo. To je v grobem naše priporočilo. Povedali smo tudi, da za visoko zadolžene države članice v običajnih časih moramo imeti bolj konkretne določbe za prilagoditve, kot je predviden praga oziroma delež bruto domačega proizvoda. Preventivna V, torej postopek presežnega primankljaja, treba spremeniti tako, da bo zahtevana prilagoditev nič manjša od prilagoditve znotraj preventivne veje oziroma korektivne veje. Znotraj korektivne veje ni treba trenutno ničesar izboljšati znotraj strukturnega ravnovesja. V primeru Španije smo videli, da se lahko strukturno ravnovesje poslabša v času korektivnih ukrepov. Kako potem lahko imate korektivno vejo, ki bo delovala milejše kot preventivna veja? To ni logično. Povedali smo torej, da bi bilo treba izvesti reformo korektivne veje in zahteva prilagoditev torej ne more biti milejša kot v primeru preventivne veje. To je komisija sprejela, v redu. Ni pa komisija sprejela prvega poročila, ki pravi, da trenutnega okvira ni treba zaustriti. So pa sprejeli nekaj manjših priporočil, kar nas veseli, ampak če vse skupaj povzamem, mislim, da bi morala komisija ponovno razmisliti o povezavi med eh, svojo matrico in pa možnostjo trajnih odstopanj. Ne morete imeti pol odstotne točke tega odstopanja, potem pa obene povedati, da lahko država članica zavedno uporablja to odstopanje po odstotka. To je treba spremeniti. Reformne določbe pa morajo biti obenem jasno vezane tudi na dejanske stroške reforme. Ko pa govorimo o določbi ali predpisu za naložbe, če želite to odstopanje ohraniti, mora biti to pripeto relativno na bruto domači proizvod. Sicer ne vem, kako ne bi bilo to smiselno. Na to pa še določba za izredne razmere. Ko pride do izrednih izdatkov, mora biti to vezano na trenutno leto, ne sme se to prenesti na naslednje leto. To so torej pokratka naša priporočila. Hvala za vašo pozornost. Če bo imel še kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala. Hvala. Vidim, da ste res v svojem elementu kot nekdani bančnik. Kolega Perinski, da bi besedo kot poročevalec, izvolite. Yes, Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, prav imate. Običajna predstavitev računskega sodišča ponovadi ni tako izjemno doživeta in to lahko razumem, ker gre za precej nenavadno poročilo Evropskega računskega sodišča. Dotika se namreč zelo pomembnega vprašanja in sicer, kako preventivna veja pakta za stabilnost in rast deluje in še bolj specifično, ali preventivna veja deluje preveč ohlapno, ali deluje korektno, ali pa deluje preveč konzervativno. Tudi ta vidik je treba upoštevati. Imam daljšo predstavitev, pa tudi krajšo predstavitev. Zdaj se bom skušal držati te krajše predstavitve, zaradi tega, ker mora kolega Dejong predstaviti še dve točke skušal bom predstaviti oziroma povzeti svoje sklepe, do katerih sem prišel po branju poročila Evropskega računskega sodišča. Temeljna logika ali pa cilj preventivne V je, da naj bi z doseganjem srednjeročnega cilja strukturnega ravnovesja poskrbeli za čim boljšo gospodarsko rast, za trajnostno rast gospodarstva, obenem pa naj bi dosegli tudi višjo stopno zaposlenosti, konkurenčnosti in tako dalje. Menim, da je to v osredju argumentov predstavljenih v tem poročilu, pa tudi v osredju odzivov komisije. Želel bi povdariti nekaj, kar se mi je zdelo v tem primeru zelo nenavadno. Da obstaja popolnoma, popolno nestrinjate med računskim sodiščem in komisijo glede vprašanja, ali preventivna veja deluje. Računsko sodišče je bilo glede tega zelo jasno. Rezultat odstopanja od statuta pakta za stabilnost in rast, gre torej za preventivno rast. Evropska komisija torej ni zagotovila izpolnevalna glavnega cilja uredbe, torej konvergence na poti do srednjeročnih ciljev v razumnem časovnem intervalu. In prav tako je Evropska komisija jasna. Odzvala se je namreč na osnovi celovitega protiargumenta, da zavrača sklepe računskega sodišča in sicer, da Evropska komisija ni poskrbela za to, da naj bi dosegli glavni cilj uredbe. Kako se torej odločimo, kdo ima prav in kdo ne? Čim bolj jedrnato sem skušal povzeti argumente Evropskega računskega sodišča, oziroma bom zdaj to predstavil, in glavnih ugotovitev je pet. Prvič, uredba je neustrezna podlaga za zagotavljanje konvergence do MTO-ja, vključuje tudi določene dvoumne določbe, ki zagotavljajo velik manevrski prostor za odstopanje. Nekaj narobe torej s to uredbo. Drugič, komisija je pretirano izkoriščala diskrecijsko pravico, ki jo ima na voljo, se pa ni pri tem osredotočila na glavni cilj srednje ročne konvergence na poti do strukturnega ravnotežja. In v podporo temu je navedenih več argumentov, ki jih je predstavil gospod Mates tudi v svojem nagovoru. Naprimer, zahteve glede prilagajanja matrici, to ne deluje dobro, saj komisija ni preučila, ali so parametri ustrezno usmerjeni proti dosedeni cilju MTO-ja, potem pa tudi izvajanje določb glede odstopanja ali fleksibilnosti, tudi to ni primerno. Na to kumulativni učinek določb o fleksibilnosti, pa tudi marža za odstopanje. Na ta način se okvir še šibi. Prav tako je komisija govorila o marži diskrecijske pravice, kar ponovno oslabi finančno disciplino. Potem pa še zadnji argument Evropskega računskega sodišča, ki je vezan na izjave Evropske komisije, da lahko pride do sklepa, da določen postopek ni bil upravičen zaradi tega, ker je bilo treba upoštevati druge razloge na osnovi gospodarskega okrevanja, ki je potekalo v določenem časovnem intervalu, ali je bilo gospodarsko okrevanje močno ali šibko. No, to se mi ne zdi najbolj konkreten argument. Veliko razlogov je torej navedenih zopr pretirano fleksibilnost teh predpisov. Prav tako naj bi bil pritisk veliko manjši v času po gospodarskem okrevanju, pa tudi nekateri tehnični vidiki Evropske komisije bi se morali izboljšati in še na zadnje priporočilo Evropske komisije, ki večinoma veljajo za tiste situacije, kjer se dogaja gospodarsko okrevanje. morali bi bili sprejeti določeni ukrepi, kjer bi se omejilo takšne omejitve zaradi različnih proračunskih razlogov. In gospod Mata se je na ta način povzel vsa priporočila. Ne bom zdaj predstavil vseh odzivov Evropske komisije, saj z nami je direktor Benč, ki se ukvarja z fiskalno politiko oziroma fiskalno mešanico in prepričan sem, da bo predstavnik komisije z veseljem spregovoril tudi o stališču Evropske komisije v razmerju do ugotovitev računskega sodišča. Na to pa še priporočila računskega sodišča. Šestih je, teh ne bom ponavljal, bi pa želel omeniti da se z glavnimi priporočili Evropska komisija ne strinja in jih ne sprejima. Pravijo, naprimer, da ni nobene težave z matrico, pravijo, da ni nič narobe z določbami glede fleksibilnosti, torej odstopanje za izvajanje uredbe, priznavajo, da obstaja nekaj možnosti za izboljšave v smislu izvajanja in pa prilagoditev. Gospa predsedujoča, dovolite mi, da se upremem na nekaj, kar sem navedel na začetku. Evropsko računsko sodišče očitno kritizira Evropsko komisijo, ker je preveč fleksibilna. Jaz pa imam po svoji strani določen dvomek glede tega, ali je komisija dovolj fleksibilna. Izkazalo se je, da je pak za stabilnost in rast postal najbolj kompleksen sklop za upravljanje s proračunom na globalni ravni. In zdi se mi, da nišče več ne ve, o čem točno govori. Vsak dan smo priča bistvenim razlikam glede tolmačenja tega pakta. Ta kritika Evropskega računskega sodišča, po mojem mnenju, prava priložnost za to, da konkretno razmislimo o prenovitvi tega pakta. Gospa Ajala, dve minuti. Si, lahko, lahko mucho... Hvala. Gospodu Matisu se zelo zahvaljujem za njegovo predstavitev in strinjam se tudi za gospodom Pirinskim. Uh, Želela bi vprašati naslednje. Torej, jasno je, da imamo določeno matrico, zdi se, da je ta čudežna, ker bi morala rešiti razno razne probleme, ampak zanima me, ali ta velja tako za primankljaj, kakor tudi za presežek. Kakor veste, gospod Mates, obstajajo nekatere države, eh, kjer obstaja eh, tudi presežek in to izkrivlja ravnoteže v Evropi. In pa drugič, ali uh, preučujete izvor dolga v državah, recimo v Španiji je bil v, zvoru, v izvoru dolg privaten, torej zaseben, Eh, banke so imeli tudi toksična sredstva. Uh, in eh, nekako je ta zasebni dolg potem postal javni dolg skozi toksična sredstva v bankah. Evropska komisija je potem morala torej, poskrbeti za neko matrico za odpravo problemov tako v bankah, kakor tudi v zvezi z zasebnim dolgom. Ali to upoštevate, prvo vprašanje, in pa drugič, eh, koliko eh, let je računsko sodišče eh, pripravljalo to matrico? To me res zanima, kaj ti rekli ste, da lahko matrico izvajamo v času, ko ni krize. Ampak seveda leta 2008 smo imeli veliko krizo, zato me zanima, kdaj ste pripravili to študijo, Odkud so informacije, na podlagi katerih ste pripravili to študijo? Še gospod Pink iz generalnega direktorata ICFIN. <coughs> Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skušal se bom odzvati čim bolj na kratko, zaradi tega, ja, ker nas čas že priganja, se bo podzival tudi na vprašanja. Na začetku mi dovolite, da se osredotočim na dve točki, predstavljeni v poročilu računskega sodišča, pa tudi v pripomba gospoda Matesa. Na začetku predstavitve se je gospod Mates osredotočil na vprašanje, ali Evropska komisija izkorišča svoje pristojnosti za to, da bi dosegla srednjeročne cilje. Še nekoliko pozneje je v svoji predstavitvi priznal, da pri večini, če ne pri vseh vprašanjih, na katero opozarja računsko sodišče, dejansko obstaja nekakšno razumevanje, skoraj da popolno razumevanje med komisijo in svetom. V večji meri, kot vsi vemo, je izvajanje pakta za stabilnost in rast deljena odgovornost seveda ima vsak svojo pristojnost, ampak gre za skupno odgovornost tako komisije kot sveta. V odročni meri se moramo zavedati tega, da gre za takšno deljenje med institucijami. Ko govorimo o matrici, ko govorimo o določbah o fleksibilnosti, gre torej za nekakšne zamislile koncepti, ki jih je enostransko predstavila komisija ali jih naložila državam članicam, ampak gre za določbe, ki jih je zelo konkretno podporil svet Ekofina s skupnim stališčem. Mislim, da se je tudi tega treba zavedati, ko se pogovarjamo o podrobnostih. Za voljo kratkosti se seveda ne bom spuščal v posamezne točke. Drugo, kar pa je omenil gospod Pirinski, je to, da so pripombe pri nekaterih primerih usmerjene na komisijo in izvajanje pakta, pri čemer bi se ponovno naslonil na prejšnjo pripombo, ampak v drugih primerih se pripombe usmerjajo na samo uredbo. Tako je povedal gospod Pirinski, da gre za tako imenovane dvoumne določbe v uredbi. Lahko bi se na dolgo in široko pogovarjali o tem, kako naj bi izgledala naslednja različica pakta za stabilnost, ampak naloga generalnega direktorata ECFIN je to, da smo najbolj zvesti črki zakona. Ko govorimo o tem, da je marž za odstopanje niže za tiste države članice, ki ne bi dosegle srednjeročne cilje do takrat in takrat, torej v višini 5 odstotkov, potem pa imamo tudi maržo odstopanja v višini 25 odstotkov na letni osnovi za nekatere primere. No, tako kot je bilo povedano v tej predstavitvi, to izhaja iz specifične določbe tega pakta, ki sta ga takrat sprejela so zakonodajalca, torej Evropska komisija in Evropski parlament. Ne glede na to, kaj si kot predstavnik Evropske komisije osebno mislim o tej določbi, mislim, da tega nikakor ne moremo ignorirati ali pa se temu izogniti za nekim umetnim spreminjanjem matrice, kar ne bi bila ena od možnih rešitev, ki jih predlaga sodišče. pakt in tukaj se sklicujem na reformo pakta iz leta 2005, ne gre torej za novo spremembo, ne pravi, da naj bi bila odstopanja strukturne reforme omejene na proračunske izdatke ali stroške reforme. To je morebitna razlaga, ni pa to zapisano v zakonodaji, morda bomo to dobili v naslednji različici pakta. stališča glede namena pakta se precej razlikujejo in mislim, da je bila ta razprava v tem smislu zelo koristna. Tukaj imamo na eni strani stališče gospoda Matesa, na drugi strani gospoda Pirinskega. Gre za oba pola. Nekateri pravite, da je komisija preveč fleksibilna. Gospod Pirinski pa je dejal, da komisija morda niti ni bila dovolj fleksibilna pri izvajanju pakta. in medija sta tvitu, torej nekje na sredini je resnica, po mojem mnenju. Če sem med objemi stališči, imam torej prav, seveda tega ne bom zdaj izredno zatrdil, čeprav me to mika. Trdno smo pripričani v to, da je naše izvajanje določb fleksibilnosti sploh v času po gospodarski krize ko je šlo za res izredne razmere, je bilo po našem mnenju smiselno in tudi sorazmerno glede na gospodarsko situacijo. Čeprav se lahko pri specifičnih primerjih o tem pogovarjamo in tudi poročilo Evropskega fiskalnega odbora, o čem je govoril gospod Mates, kaže na nekatere točke, o katerih bi se lahko pogovarjali, ampak zaenkrat bo to z moje strani vse. Sem vam pa na voljo da pojasnimo specifične točke, če se pojavi potreba potem. Gospod Mates, izvolite. Hvala. Ja, res je. Komisija je naknadno dobila odobritev ekofina v zvezi z temi prožen, vidiki prožnosti in pa matrice. No, eh, komisija se odločila za izvajanje matrice in šele kasneje so pridobili eh, odobritev ekofina. No, v uredbi tudi ni nobenega nobene ubeseditve eh, oziroma zahteve potem, da bi komisija pri svetu morala preverjati te matrice, norme, fleksibilnosti in tako naprej. Komisija sicer to naredila, ampak to za končen rezultat ni bilo posebno koristno. v veliki večini mm, države izpolnjujejo oziroma presegajo zahteve, naredijo več, kar eh, od njih zahteva komisija. Te države imajo največ koristi od interpretacije pravil, kakor eh, jo ima komisija. Kar se tiče možnosti odstopanja, Fiskalni odbor komisije je rekel, da če pride do odstopanja, bi morali to odpraviti v prihajajočih letih. In to znotraj možnega tolmačenja. Če se to ni zgodilo, bi lahko komisija zahtevala dodatna pojasnila ali pa bi prilagodila uredbe. Če kaj ne bi bilo doseženo v. polovici ali pa četrtini točke. Gospa Ajala Sender, eh, ta korektivna veja ni bila primerna za zadožene države oziroma države v krizi. Pravzaprav nismo mogli te matrice izvajati za države, ki so bile v preventivni veji. No, kater, od nekaterih držav smo pričakovali, da bodo šli iz preventivne veje samo zaradi cikličnih izboljšav, kljub temu, da so recimo močno oddaljene od srednjeročnih ciljev. Ja, tam med tem je bila tudi ena velika država. Skratka, mislim, da bi morali revidirati ta okvir, gospod iz komisije napovedal, da se bo to zgodilo, tako da jaz pričakujem, kdaj bo to. Ja, hvala. Ja, v tej zgodbi bomo začeli nov krok v primeru Italije. Morda bo zgodovina potem odločila o tem, kdo je imel prav in kdo ne. Upam, da nam to ne bo povzročilo samo še večjih problemov. Še kolega Pirinski za zaključek. Gospa predsedujoča, eh, ob tej uri in s to temperaturo v dvorani ne bom podaljševal razprave. Razprava je pokazala, da smo tukaj soočeni z nekim skup, skupkom kritičnih problemov. Srednjeročni cilji in pa matrica imajo nekakšen status svete krave, popolnoma nedotakljivi so. Vse bi se lahko spremenilo, ampak to dvoje je treba ohraniti. In vsak dan bi se morali temu priklanjati. Meni se takšen pristop zdi zelo vprašljiv, to je filozofija vrčevanja in jasno je, da ta filozofija eh, ni bila uspešna. Zrušila se je. Imate tudi v odboru Ekon termin za predstavitev poročila, gospod Mates? Torej, ali boste nastopili tudi v ekonomsko-monetarnem odboru? ne, eh, potem vam to toplo priporočam. Tako. Hvala lepa, končali smo to točko na dnevnem redu. Sedaj pa točka 8 na dnevnem redu, izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Naš poročevalec je kolega De Jong, opravičujem se mu, ker je moral toliko časa čakati. Kolega Dejon, izvolite besedo za predstavitev vašega mnenja. Hvala lepa. Nič hudega, da sem moral nekoliko počakati in poslušati razpravo, ki je bila zelo zanimiva. No, kratek bom. Govorimo o, ne, eh, o mnenju na lasno pobudo komisije AFKO, oprostite, odbora AFKO pravzaprav ne gre za nič novega. V tem odboru smo o tem že večkrat razpravljali. Gre za delovne skupine v komisiji. gre za vprašanje, ali je prerasporeditev delovnih skupin in agencij ustrezna, ali so njihove pristojnosti in mandati ustrezni in tako naprej. Vsaka država ima vsaj eno agencijo. morali bi pregledati torej ta parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami in eh, komisija pravzaprav tega ni ustrezno pregledala. Potem še vprašanje pristojbin. Tudi v agencijah eh, samih pravijo, da želijo, da bi te pristojbine bile izplačane komisiji, zato da bi lahko agencije neodvisno delale. Drugič pa obstajajo tudi tokovi dohodkov, ki so odvisni od eh, pristojbin. Še ena točka, o tem sta govorila tudi predsednik komisije in predsednik parlamenta. Če se neki agenciji spremeni sedež, potem parlament nima nobene besede pri tem. O tem ne moremo soodločati. In tudi o tem govorim v mojem mnenju. No, sicer pa gre za standardne obeseditve. Želimo si, da bi računsko sodišče podajalo priporočila, da bi imeli poročila o, o delu decentraliziranih agencij, da bi tudi mi imeli v pogledu ta poročila. To je bistvo tega mnenja. Mnenje ni dolgo, zanima me, če bo kdo uložil kak predlog spremembe. Seveda sem pripravljen v tem smislu sodelovati s poročevalci v senci. Od poročevalcev v senci je tukaj prisotna gospa, gospa Kadenbach. Izvolite besedo hvala lepa, hvala lepa poročevalcu Denisu De Jongu, zahvaljujem se mu za predstavitev mnenja. V različnih odborih se ukvarjam z različnimi agencijami, predvsem z tistimi, ki so pomembne za delo odbora za okolje. Jaz zelo cenim delo agencij, ne samo tisti, ki so povezane z odborom za okolje. Strokovnega vidika so agencije izredno pomembne za delo komisije in tudi za delo parlamenta. Letos sem poročevalka skupine SED za razrešnico za agencije. In mislim, da je pomembno, da vedno znova poudarjamo pomen agencij. Tudi tisti, eh, tudi z nekaterih delov parlamenta pogosto dobimo občutek, da kolegi menijo, da agencije povzročajo samo stroške, ampak na podlagi tega poročila je jasno, da je resnica ravno nasprotna. Mm, delo agencij bi morali torej nadal, nadalje krepiti, to pomeni, da jih moramo opremiti tudi z ustreznimi človeškimi in finančnimi viri. To je področje, ki ga moramo vedno znova povdarjati. Ne more biti tako, da morajo agencije na podlagi sklepov parlamenta in sveta prevzemati nove naloge, pa pri tem ne dobijo ustreznih finančnih in človeških virov za to. Ko gre za prenos nalog komisije, ehm, to se mi ne zdi dobro, to je preveč nasplošno zastavljeno. Eh, tudi se ne strinjam z tem vprašanjem, ali so agencije res potrebne. Kar se tiče eh, Mm, revizije bi to moralo še naprej upravljati računsko sodišče, to je izredno pomembno. Imamo tudi letno poročilo o dejavnostih agencij, imamo proračunsko poročilo in pa poročilo o upravljanju, pa tudi follow-up poročila o delu agencij. Mreža agencij in sodelovanje agencij znotraj te mreže je izredno pomembna. Pomembno je tudi, eh, pomembno je tudi to, da smo to mrežo uspeli uspeli uskladiti delo agencij? No, moja skupina sicer ne bo pripravila večjega števila predlogov sprememb. Hvala, kolega Celer je naslednji. Hvala lepa, sem kolega Sarvama, poročevalec v senci skupine ELS. Nažalost, danes ne more biti tukaj, zato me je prosil naj preberem njegovo mnenje. Gospod Sarvama bi se želel najprej iskreno opravičiti, da ga ni tukaj. Zahvaljuje se gospodu Dejongu za osnutek mnenja. Gospod Sarvama se strinja z stališčem, ki ga je zauzel poročevalec v mnenju in eh, želi omeniti še tri točke, ki bi jih želel vključiti v mnenje. Prvič. Eh, morali bi prikazati dejanski strošek agencij, potem drugič, proračun agencij bi morali pripraviti v skladu z proračunom, ki temelji na učinkovitosti in uh, tematski pristop k agencijam je potreben za to, da bi lahko bolje zastavljali uh, prednostne naloge, da bi lahko okrepili sodelovanje in da bi se izognili podvojevanju dela zlasti, ko gre za agencije, ki delujejo na istem političnem področju. Hvala. So I, I just forgot one sentence. It's very... En stavek sem pozabila. In sicer ne zdi se mi prav, da nismo imeli besedo pri um, selitvi sedeža Evropske agencije za zdravila. V bodoče je to nespremljivo. Ja, res je, toliko krat smo se že ukvarjali z agencijami. Uh, Jaz sem eh, bila pet let članica delovne skupine v zvezi s tem. Dokumenti so bili tako obsežni, da smo dejansko potrebovali voziček, da smo jih lahko sploh eh, prevažali naokrog. Ampak mm, nikoli to delo ni obrodilo sadov. Tako da, gospod eh, Klaus, prosim, da nam tokrat date nekaj več upanja. Če. Hvala, gospa predsedujoča. Prvič, komisija se strinja z nekaterimi točkami, ki so jih omenili poročevalec in drugi člani odbora, ampak ne strinjam se s tem, da nič ni bilo doseženo do zaslej. Eh, samo pomislite na prihranke na področju učinkovitosti. Komisija pravzaprav eh, si prizadeva za večjo učinkovitost. Še preden smo videli priporočila. Uh, medskupina za agencije. Eh, bolj učinkovito uporabljamo storitve IKT, potem imamo skupne razpise, bolj učinkoviti smo tudi na področju uh, reviziji in tako naprej. Tako da želim predati to sporočilo, da vsekakor ta priporočila jemljemo resno in uh, stalno iščemo nove potencijale za večjo učinkovitost. Ampak naj povdarim še nekaj. Ko komisija enkrat poda predlog za združenje, za združenje, ko je komisija enkrat podala predlog za združenje dveh agencij, je bilo to gladko zavrnjeno. Zato bomo morali naslednjič temeljito premisliti o tem. Ne moremo samo združevati agencijami, to ne more biti samo sebi namen. Vse agencije imajo specifičen mandat. Seveda lahko eh, razmišljamo o skupni uporabi prostorov in tako naprej. O tem smo razmišljali recimo v primeru eh, Pariza, kamor se bo iz Londona preselila Eba. Tako da to so možnosti, o katerih razmišljamo. Ne, pa, eh, ne more pa biti združevanje agencij samo sebi namen. Samo zato, da bi imeli manj agencij. Nekateri ste omenili selitev Ebe in uh, Eme iz, Pariza, uh, iz Londona v Pariz. Vsi vemo, kakšen je bil tukaj rezultat. Uh, ampak komisija tukaj ni imela velike vloge. Tukaj gre prej za stvar parlamenta in sveta. Uh, Ustaljena praksa v zadnjih letih je bila ta, da je to odločitev držav članic. One odločajo o sedežu agencije. Parlament sedaj želi to spremeniti. Komisija enostransko tega pristopa ne more spremeniti. Tukaj pač imamo ustaljeno prakso, obstaja razhajanje stališč med parlamentom in svetom. Kompromis je bil pač takšen, da smo omogočili selitev Eme in Ebe še pred Brexitom marca. Komisija je priprava, pripravila tudi poročilo o tem, ampak komisija ne more prejudicirati uh, samih praks. O tem se bodo morale pogovoriti vse tri institucije. Toliko z moje strani. Hvala lepa. No, dobro, upanje umre zadnje poročevalec za zaključek razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz se strinjam s tem, da agencije opravljajo dobro delo. Dobro, morda tukaj obstaja nekaj manjših odstopanj, ampak to bom še omenil v svojem mnenju. Prav tako razumem, da tukaj obstajajo določeni problemi in tudi agencije včasih niso zadovoljne za trenutnim stanjem. Je pa res, da one upravljajo zelo pomembno delo. Potem strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Sarvama. Eh, te tri točke bi prav gotovo lahko dopolnila moje mnenje. Um, mi pa je padlo v oči naslednje. Pri sestanku medinstitucionalne skupine sem eh, bil parkrat prisoten. In moram reči, da je bil takrat gospod eh, Klaus zelo odprt, tudi gospod Timmermans je bil na medinstitucionalni skupini, povedal je, da bodo razmislili tudi o vprašanju določanja sedežev za eh, agencije. Pri agenciji za železniški promet imamo recimo dva sedeža. In seveda obstaja jasna razloga za to, zakaj ta agencija ne more imeti enotnega sedeža. No, eh, ta dva dela imata ločene mandate, ampak mogoče bi lahko eh, združili mandata teh dveh delov. Je pa res, da to ni samo eh, delo komisije. To je tudi naloga odbora za nadzor proračuna. Da rešim čas tega parlamenta, moram reči, da smo mi predlog komisije o združenju dveh agencij podprli in podprli bi tudi vašega naslednjega. In tudi imam idejo, katere agencije bi lahko združili. Tako, še zadnja točka na dnevnem redu. Gre za predstavitev študija, z nami je gospod Blomajer, cenjeni strokovnjak. Gospod Blomajer, žal mi je, da ste morali toliko časa čakati. Dajem vam besedo, da predstavite svojo študijo. Yeah, thank you very much. Hvala lepa. Hvala gospodu De Jongu, da nas je povabil na sejo odbora. Tukaj bom predstavil posodobitev, torej ne gre za študijo v polnem obsegu, obsegu, ampak za posodobitev navezujemo se na študijo, ki smo jo za vas pripravili leta 2015. Ogledali smo si strokovne skupine in pa status eh, registrov strokovnih skupin. Kakor veste, je tukaj prišlo do veliko sprememb od leta 2015. No in zaprošeni smo bili, naj si ogledamo trenutno stanje. To smo torej preučili letos poleti. Osredotočili smo se na kvantitativno posodobitev oziroma oceno, uporabili smo podatke, ki so bili na voljo v podatkovni bazi registra strokovnih skupin komisije. V tem smislu se tudi zahvaljujem gospodu Klausu za to, da nam je ponudil toliko podrobnih odgovorov. key, key data on the um, expert group um, system. Nekaj ključnih podatkov o sistemu strokovnih skupin. Osredotočil se bom samo na nekaj vidikov. V letu 2015 smo ugotovili kar nekaj zaskrbljujočih vidikov, uh, kar se tiče ravnoteža med spoloma, uh, Uh, in temu smo se še posebej posvetili sedaj v študiji v letu 2018. Še nekaj o ozadju same študije. Jaz učim uh, politično znanost na univerzi v Exeterju in nedavno smo razpravljali smo pripravili tudi uh, publikacijo, kjer eh, primerjamo strokovne skupine v komisijah z podobnimi sistemi v državah članicah. In tu je sedaj citat iz, tega, iz te publikacije, uh, ki ga lahko preberete na posnetku. Particularly if the European Parliament and other groups can be kept out of the process. Um, so obviously. Torej. To sedaj zveni zelo kritično. Če vse skupaj zastavimo v pravi kontekst, pa je to izjava, ki smo jo podali na podlagi upogledov v sistem še pred reformo, torej v letih 2015 in 2016. No, po angažmaju Evropskega parlamenta, po angažmaju ombudsmana, po, na podlagi izkušenj komisije smo izvedli reformo maja leta 2016 in komisija je tak, takrat pripravila nova horizontalna pravila. Torej, kje smo julija leta 2018. Takrat smo preučili podatke v podatkovni bazi in smo spet preučili sistem. Tukaj na tej preglednici lahko vidite uh, splošne številke. Imamo 755 aktivnih strokovnih skupin. Te skupine imajo približno 15.500 uh, eh, članov. Uh, zelena premica prikazuje. Uh, razvoj števila članov, torej prišlo je do bistvenega upada, no ko gre za upad števila skupin, je tukaj tudi prišlo do manjšega upada med leti 2015 in 2018. Naša izvorna študija je kazala daljšo časovno premico, Leta 2006 smo imeli nekaj čez 1300 strokovnih skupin, tako da se ta padajoči trend nadaljuje. Kdo sedi v strokovnih skupinah? Tukaj spet vidimo primerjavo med 2015 in 2018. Imamo pet kategorij, kot veste. Imamo dva tipa uh, strokovnjakov, tiste, ki so tam v svoji zasebni. Um, pristojnosti, in pa potem imamo tudi strokovnjake, ki zastopajo določen interes. V obeh skupinah je prišlo do upada števila, enako velja za drugi dve večji skupini, za organizacije in pa tudi za države članice. Tukaj je prišlo do bistvenega upada števila članov. Imamo pa tudi novo kategorijo, ki leta 2015 še ni obstajala. V novih horizontalnih pravilih pa je bila uvedena ta nova skupina in sicer gre za drugo oziroma razno. Gre predvsem za organizacije iz tretjih držav, gre za agencije Evropske unije in gre za druge mednarodne organizacije, ki so prej spadale v kategorijo organizacij. No, na tej grafiki je prikazano članstvo. Eh, kakor vidite, z oranžno 60 odstotkov predstavljajo države članice, 10 odstotkov posamezni strokovnjaki in pa približno 23 odstotkov predstavljajo organizacije. civilne družbe so leta 2015 izrazile kritiko, da ni vedno jasno, kdo so ti predstavniki držav članic. No, nova horizontalna pravila iz leta 2016 so jasno določila, da morajo biti predstavniki držav članic javni uslužbenci. No, kar se pa tiče organizacij, tukaj so se v preteklosti pojavljali številni pomisleki. In ta graf jasno prikazuje, odkot to prihaja. In sicer, ko gre za ravnotežje med eh, gospodarskim in negospodarskim interesom, med interesom podjetij in drugimi interesi, Tukaj lahko vidite različne kategorije, torej trgovinska združenja, banke, finančne institucije, pravna podjetja, osebni svetovalci. Imamo torej celo vrsto podkategorij, ki so povezane z gospodarskimi interesi, z interesi podjetij, spet druge kategorije pa so povezane z drugimi interesi teh je nekoliko manj. Imamo recimo nevladne organizacije, ki predstavljajo samo dva odstotka. Sedaj pa še bolj specifične ugotovitve, recimo ravnotežje med eh, gospodarskimi in negospodarskimi interesi. Tukaj spet horizontalna pravila leta 2016 so predstavljala jasno zavezo uravnoteženi zastopanosti. To je omenjeno že v uvodu. No, nimamo pa specifičnih ciljev za doseganje specifičnih eh, ravnotežij. Mi smo nekako ponovili vajo iz leta 2015. Eh, ugotovili smo, eh, želeli smo ugotoviti, eh, kakšno je ravnotežje v skupinah, kjer so zastopani gospodarski interesi. Podatke kaže na to, da se je situacija izboljšala, ampak v 75 odstotkih oziroma v 47 odstotkih, kjer imamo gospodarske interese, ti člani prevladujejo v 20 odstotkov skupin je obratno, prevladujejo negospodarski interesi, v 6 odstotkih pa imamo zagotovljeno ravnotežje. Torej, predstavljate si skupino, kjer imamo samo nekaj več gospodarskih, torej članov za gospodarskimi interesi, kot pa negospodarskih eh, skupin. Eh, ob, oboji imajo v tej skupini določeno besedo. Eh, no, uh, zato se moramo osredotočiti na torej, tiste skupine, kjer obstaja ravnotežje, v 22 odstotkih pa imamo veliko neravnovesje. manj kot pol jih zastopa negospodarske interese. Potem imamo pa tudi srednjo kategorijo, približno 50 odstotkov, kjer približno uh, četrtino predstavljajo negospodarski interesi. Imamo pa tudi kategorijo, ki predstavlja največ pomislekov. Gre za skupine, kjer obstaja visoka stopnja ravnovesja in tam eh, prevladujejo gospodarski interesi. zastopnikov negospodarskih uh, interesnih skupin pa sploh ni. No, kljub temu to predstavlja izboljšanje v primerjavi z letom 2015. Tako, so, tako smo imeli 72 odstotkov takšnih skupin, kjer niso, skup, kjer niso bile zastopane skupine za negospodarskim interesi drugo prednostno področje, preglednost. Tukaj je bilo sprejetih kar nekaj inovacij. Javni razpisi so sedaj zavezujoči. Podatki komisije kažejo na to, da tukaj ni bilo izjem. bi pa tudi poudaril to, da sedaj obstaja pomembna povezava med registrom eh, interesnih skupin in pa registrom preglednosti. Torej, vse tiste skupine, ki zastopajo določen interes, morajo biti upisane v registr preglednosti, če želijo sodelovati v kakšni strokovni skupini in eh, to pravilo je strogo spoštovano. Komisija je poročala o 120 članih, ki so bili izključeni, ker niso izpolnili te zahteve. Sedaj imamo tudi politiko preprečevanja na skrižja interesov, tudi za tiste člane, ki so, ki tam zastopajo svoje zasebne interese. Oni morajo podati izjavo o. finančnih interesih. In tudi tukaj je bilo zavrnenih nekaj eh, prošen za članstvo, ker je bilo ugotovljeno na skriže interesov. Progress in terms of sort of action. Prihaja torej nasplošno do napredka, kar zadeva dostop do informacije o tem, kaj se dogaja v skupinah, kakšna dokumentacija proizvajajo. Mrsika tega je zdaj v celoti na voljo in dostopno tudi na spletnih stranih posameznih skupin. Vendar pa se še vedno pojavljajo primeri, ko se strokovne skupine odločijo, da njihova dokumentacija ne bo javno dostopna. In opazili smo tudi, da je zelo malo skupin, kolikor vemo samo 12 od eh, 755, se odločilo, da so njihova zasedanja odprta za javnost, nekaj jih celo na spletu eh, prenaša svoja zasedanja. In še zadnje področje, ki smo ga obravnavali, je ravnovesje med spoloma, to je novost. Nova horizontalna pravila, ki so bila upeljana leta 2016, uh, eh, uvajajo tudi vsaj cilj, da bi uh, vsaj 40 odstotkov predstavljala eno oziroma drugi spol v skupinah in v podatkovni bazi smo ugotovili, da v 129 skupinah ta cilj ni spolnjen. V 107 eh, skupinah 40 eh, odstotkov ne dosegajo ženske, v 22 skupinah pa so moški tisti, ki jih ni 40 odstotkov. Okay. Quickly, the, um, No in za zaključek še priporočila. V kontekstu te študije smo ponovno pregledali tudi vsa priporočila, ki smo jih izdali in ki jih je podprl odbor leta 2015. Menimo, da nekatera priporočila še naprej ostajajo relevantna in ta bilanca zdaj oziroma pregled doseženega lahko prispeva k reševanju eh, še naprej perečih vprašanj. Eh, zlasti bi lahko specifično obravnavali tistih 39 eh, skupin, kjer se pojavlja visoko neravnovesje, zato da bi ugotovili, kako bi eh, tisti, ki ne zastopajo gospodarskih interesov, lahko dobili dostop do teh skupin oziroma kako bi se zagotovilo, da bi bili tudi njihovi glasovi slišani ravno tako bi lahko bilo več storjenega za to, da bi bili eh, sestanki dostopni javnosti, da bi bili javnosti dostopni dokumenti in da bi se izboljšalo ravnovesje med spoloma. In pa eh, za konec smo izvedli tudi pregled literature o strokovnih skupinah, zato da bi videli, ali je akademski svet proizvedel kaj novega, eh, kakšno bolj podrobno analizo strokovnih skupin presenečeni smo bili, da pravzaprav ni bilo kaj dosti novega objavljenega v mestnem času. Kot veste, smo pač to uh, počeli uh, zlasti letos poleti in se osredotočili predvsem na kvantitativno analizo, nismo pa dobili veliko pojasnil za te spremembe, ki jih beležimo. Zato predlagamo, da bi se izvedla bolj poglobljena študija, da bi morda tudi komisija na interni ravni izvedla evalvacijo svojega sku sistema strokovnih skupin. Najlepša hvala. Ja, yeah, Nadaljevati moramo v angliščini brez tolmačenja. Poročevalec, izvolite. Uh,